Najprej torej lepo pozdravljeni vsi po poletnem odmoru. Začeli bomo z sejo odbora Empel. Upam, da ste imeli vsi odlično poletje. Samo menim, da nobeno poletje ni dovolj, dovolj dolgo, ampak bomo videli. Prav, prva točka sprejetje dnevnega reda. Dnevni red lahko sprejmemo brez sprememb. sporočam vam, da so na voljo vsi jeziki, ki se govorijo v našem odboru. Če komentarjev ali pripomb ni, bomo tudi zapisnik sprejeli. In s tem lahko preidemo na naslednjo točko, splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020, vsi oddelki. Poročevalka sem jaz. Naj vam na kratko predstavim osnutek eh, mnenja, ki sem ga pripravila. Opozarjam, da moramo prednost dajati politikam zaposlovanja in skladom ter uporabi skladov. Prepričana sem, da bi morali začeti meriti rezultate, ne pa izdatke, ko govorimo o skladih. Samo tako bomo namreč videli, kako učinkovito se uporabljajo sredstva iz skladov. V osnutku mnenja sem omenila tudi velike izzive, ki so pred nami, naprimer staranje evropskega prebivalstva in demografske spremembe. Zato omenjam tudi nekatere prednostne naloge, ki se meni zdijo pomembne, naprimer socialno vključevanje tistih, ki so izključeni, to so naprimer invalidi, ali pa predstavniki izključenih skupnosti, naprimer Romi, pa tudi starejši. Prišli bomo tako daleč, da bomo videli, da si ne moremo privoščiti izključevati nikogar, zato ker jih bomo potrebovali pri delovanju družbe. Toliko z moje strani, glede osnutka mnenja. Zdaj pa dobijo besedo poročevalci v senci in za ELS je to Tomoš Zdehovski, za socialiste Brando Bonifej, za Renew gospod Tom, za zelene pa je to Katrin Langenzipen. ID, nimajo poročevalcev v senci? Vsaj zaenkrat še ne za EKR pa sem to jaz. Gospod Zdehovski, izvolite. Hvala, hvala, gospa predsednica. Najprej mi dovolite, da vam čestitam. Čestitam vam zato, ker boste danes vodili prvo glasovanje o svojem mnenju. To je za vas zelo pomemben in velik dan. Upam, da bomo lahko potem praznovali. Jaz se še zdaj spomnim, kako je bilo, ko sem tukaj začel pred petimi leti sam. Hvala vam za pripravljenost na sodelovanje. Dobro smo sodelovali v ekipi. In to kaže, da so se zadeve v Evropskem parlamentu res spremenile. Gre za nov način dela, ki ne temeli samo na starih večinah, ampak eh, upošteva tudi razprave in drugačna mnenja. Mislim, da je mnenje dobro, mislim, da je prav, da učinkovito porabljamo sredstva iz finančnega načrta. Ne želimo si, da bi podpirali neke nesmiselne programe, ki ne bi dajali jasnih rezultatov. Posvečati se moramo konkretnim področjem in konkretnim skladom, ESF, EGF naprimer. Ta dva sklada zagotavljata konkretne rezultate in seveda pomagata prekrašenim skupinam. Mislim tudi, da je zelo pomembno, da se prilagodimo avtomatizaciji. Prav tako moramo poskrbeti, da bomo spremljali spremembe na trgu dela. Pilotni projekti in ukrepi so prav tako zelo pomembni. To so zelo pomembni instrumenti za to, da dosežemo korake naprej na področju zaposlovanja. To se mi zdi zelo pomembno in prepričan sem, da lahko proračun za leto 2020 prispeva k izpolnjevanju naših ciljev. Hvala, zdaj pa socialisti, namesto gospoda Benifeja, gospa Homs, izvolite. Hvala, brala bom v italijanščini, tako da me boste bolje razumeli. Dolgi ne same. zahvaliti se želimo predsedstvu za to, da je predsednici, da je omenila vprašanje v zvezi z delom. Zdaj govorimo o proračunu za naslednje leto. Predstavili smo nekaj predlogov sprememb strani socialistov v skladu z osnutki, ki smo jih že predstavili. O tem bomo kmalo glasovali. Po našem mnenju je zelo pomembno izpostaviti, kakšen je prispevek teh programov. Naprimer, pobuda za zaposlovanje mladih, ESF, EGF. EASI in podobni ukrepi za preprečevanje izključevanja in tako naprej pri vseh teh programih je ključnega pomena, da poskrbimo, da se bomo lahko spopadli z trenutnimi izzivi. Prav tako je zelo pomembno, da poskrbimo, da se bodo sredstva javnih financ porabljala v skladu z pravili. Zagotoviti moramo tudi visoko stopnjo preglednosti, kar zadeva upravljanje z javnimi sredstvi. Še naprej moramo tudi vlagati v preprečevanje brezposobnosti mladih in v razvoj spretnosti mladih. S kolego Bonifejem sva predlagala povečanje sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih. Ti instrumenti so namenjeni državam, kjer je stopnja brezposobnosti visoka. Komisija predlaga 6 milijonov. To ni dovolj, potrebujemo 600 milijonov upamo, da bodo kolegice in kolegi iz drugih političnih skupin podprli naš predlog. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa skupina Renew, Jana Tom. Hvala, predsednica. Tom mi je ime, Tom. Pet let me že kličejo Tom, zdaj bi že bil čas, da si ljudje zapomnijo. Se opravičujem, pravi predsednica. Če si tretji na vrsti, pač ni kaj novega za povedati. Hvala lepa za dobro besedilo. Lepo je, da ste si prizadevali vključiti vse skupine izključenih eh, ljudi, tudi naprimer skupino LGBTI, jezikovne manjšine in tako naprej. Ampak Nekoliko sem zadržana. Pet let smo v odboru imeli soglasje, ampak ko gre za to, da bi naša mnenja dejansko nekaj štela, se zadeve zapletejo. Zato, kolegice in kolege, prosim, da nekoliko pritisnejo na druge kolegice in kolege iz uh, drugih odborov, zato da poskrbimo, da bodo naša mnenja dejansko vključena v tudi končne različice besedil. Nikogar ne želim demotivirati, ampak včasih se je zgodilo, da smo mi imeli odlične rešitve, potem pa je bilo na končnem glasovanju pri naših mnenjih vedno zapisano minus in naše delo je bilo za manj. Upam, da bo zdaj drugače, veselim se že sodelovanja in upam, da bomo dosegali boljše rezultate. Hvala. Hvala, gospod Tom obljubljam vam, da si bom prizadevala po najboljših močeh. A sem lepo izgovorila vaše ime. Da, super. Zdaj pa zeleni, gospa Langen Zipen, izvolite. Dobro jutro, kolegice in kolege, gospa predsednica. Tudi jaz bom povedala par besed, Veselim se že dobrega in konstruktivnega sodelovanja. Upam, da bomo solidarno sodelovali. Mi smo tudi odbor solidarnosti. V nacionalnih državah se borimo za socialno Evropo in mislim, da bi se moralo to odražati tudi tukaj v odboru. Za socialne projekte potrebujemo denar, o tem bomo danes glasovali in upam, da se bo to odražalo tudi v glasovanju v odboru za proračun, naprimer. Kajti brez denarja ne bomo uspeli izpeljati številnih pomembnih projektov. Za nas je zelo pomembno vprašanje brezposelnosti mladih in pobude za njihovo zaposlovanje. To je za nas zelo pomembno. Na jugu Evrope so številni mladi zelo prizadeti, še vedno zaradi krize, ki je pustošila pred desetimi leti. Ne smemo dopustiti, da bo ta generacija ostala prepuščena sama sebi. Mladi uh, v teh državah naj se bi integrirali ljudje želijo potem delati v tistih državah, v katerih so. Invalidi, to je za mene pomembna tema in uh, tako pomembne manjšine. No, ta beseda mi ni všeč, ampak v, upam, da bomo v naslednjih petih letih dobro sodelovali in zahvaljujem se vam že vnaprej. Hvala. Hvala. Zdaj pa komisija GD Empl. A ne, se opravičujem. Zdaj pa GUE. Gospa Sandra Pereira. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki za upravljeno delo. Še posebej hvala za to, da ste si prizadevali za to, da bi zagotovili ustrezna sredstva, naprimer za socialni sklad, za jamstvo za mlade, za sklad za prilagajanje globalizaciji, sredstva za zaščito tistih, ki so najbolj prikrajšani in tako naprej. Prav tako moramo izravnati negativne posledice projekta integracije v Evropi. In zagotoviti moramo torej, da bomo imeli dovolj finančnih sredstev za vse te projekte. Evropski proračun mora izvajati projekte, ki bodo podpirali delavce, zato da bodo plače stabilne, da se bomo borili proti revščini, da se bomo borili proti socialnemu izključevanju. Leto 2020 je zadnje leto finančnega okvira 2014-2020, zato smo podali predloge v zvezi s tem, zato da bi tudi dvignili stopnjo financiranja. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa komisija GD za zaposlovanje, zdaj besedo dobi gospod Bridget Filaj. Hvala, gospod predsednica. Komisija se zahvaljuje odboru za to mnenje. Podpirate naš pristop, strinjamo se z vašo analizo izzivov, ki so pred nami, prav tako podpirate naše cilje za Evropo 2020, kakor ste povedali, smo na dobri poti, kar zadeva zaposlovanje ampak eh, pri boju proti revščini še nismo dovolj daleč. Rekla bi, da se strinjamo z vami tudi pri tem, da bi se morali posvečati rezultatom. Želimo si, da bi tudi naš proračun nasploh temeljil na rezultatih. Povedati moram, da so to veliki napori, kajti težje je oceniti rezultate naših politik kot porabo sredstev, vendar potruditi se moramo po najboljših močeh. Hvala za vaše mnenje, podpirate naša prizadevanja, zato smo vam hvaležni. Morda še točka v zvezi z pobudo za zaposlovanje mladih, Zaposlovanje je še vedno pomembna tema v Evropski uniji. Za to pobudo in pri ostalih pobudih, pobudah lahko rečem, da smo natančno ocenili potrebe in absorpcijske zmogljivosti držav članic. Vi, kot proračunska veja oblasti, seveda pa lahko pripravite svoje ocene v zvezi s tem. Prav, hvala lepa. Zdaj pa časovnica. Rok za vložitev predlogov sprememb v zvezi z osnutkom mnenja je 5. september ob 12. Glasovali pa bomo 24. 24. septembra. Je tako. Prav, zdaj pa nas čaka glasovanje. Glasovali bomo z dvigom rok. But everybody should. Vendar, vsi pripravite tudi svoje glasovalne kartice. Zato, da preverimo, ali smo vsi pripravljeni. Začeli bomo s predlogom spremembe 5-6-5-0. Kdo je za? Proti, vzdržani. Predlog spremembe 5-6-5-1. Kdo je za? Proti, vzdržani. 5-6-5-1. Sprejeto. Pet, šest, pet, dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Prav, preverjamo elektronsko. So the vote is Glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprejeto. Pet, šest, pet, tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverjamo elektronsko. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Pet šest, pet štiri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 5-6-5-5. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Okay. So the amendment... 5657 je tako brezpredmeten, o tem ne bomo glasovali. Naslednji je 5658, ki je bil omaknjen. Zdaj pa 5659. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani? Zavrnjeno. 5, 6, 6, nič. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 5, 6, 6, 1. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Vzdržani sprejeto. 5, 6, 6, 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 6, 6, 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. sprejeto. 5, 6, 6, 4, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 5, 6, 6, 5 je brezpredmeten. In tudi 5, 6, 4 šest šest je naslednji, ki je prav tako brez predmeta. Pet šest šest sedem, kdo je za, proti, vzdržani. Pet šest šest osem, kdo je za, proti, vzdržani vzdržane, sprejeto. Pet, šest, šest, devet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Preverjamo? Prav. Glasujemo elektronsko. Vote is open. You'll vote. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ima kdo tehnične težave? Gospod profi? Želite ponovno glasovati? Prav, glasujemo še enkrat. It's not possible. Okay, so my instructions, it was clear, it's not possible. I'm very sorry. Povedali so mi, da to ni mogoče. Se upravičujem. Pet, šest, sedem nič in pet, šest, sedem ena. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. 5, 6, 7, 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 6, 7, 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 6, 7, 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 5, 6, 7, 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Preverjamo prav. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Pet, šest, sedem, šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet, šest, sedem, sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 5, 6, 7, 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 5, 6, 8, 6. Prebrala bom popravek ustnega predloga spremembe.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 ugotovili, kakšne so razlike pri minimalnih plačah. Namen je, da bi izboljšali pilotni projekt v zvezi z oceno, ki smo jo dobili včeraj. Zdaj bomo glasovali. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 6, 8, 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 5, 6, 8, 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Preverjamo. Prav. Glasujemo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 5, 6, 9, nič. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Pet, šest, devet, tri, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Preverjamo? Prav. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Pet, šest, osem, sedem, kdo je za, proti, vzdržani. bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Everybody voted. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 5688. popravek ste dobili vsi, predolg je, da bi ga brala, vsi veste, zakaj gre. Gre za to, da bi izboljšali pilotni projekt na osnovi predloga komisije. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 5, 6, 8, 9, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 5, 6, 8, 1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 6. Preverjamo, prav. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 5, 6, 8, nič, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet, šest, devet, ena. Kdo je za, proti, vzdržani? Bomo preverili elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Pet, šest, osem, pet. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Pet, šest, sedem, devet. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 5, 6, 9, 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. To je vse. Thank you. we get to the item of employment and Sedaj pa smo prišli do vprašanja zaposlovalnih in socialnih politik v evrskem območju. Poročevalka je gospa Tom. Izvolite. Thank you, Chen. Thank you for Najlepša hvala, gospa predsednica. Vesela sem, da ste si zapomnili, kako se izgovori moje ime. Najprej bi se rada zahvalila političnim svetovalcem in sekretarjatu pri pomoči pri pripravu, pripravi tega mnenja. Imeli smo malo časa in vse se je dobro išlo. Pogoji na trgu dela v Evropski uniji se izboljšujejo, ostajajo pa določeni izzivi. Obstajajo velike razlike v stopnjah zaposlenosti med državami članicami. Še vedno je prisotna brezposelnost med mladimi, imamo tudi težave z dolgotrajno brezposelnostjo, nimamo ustreznih veščin. Ostaja tudi tveganje revščine. To so tiste glavne teme, ki sem jih poskušala nasloviti v tem poročilu. Trenutna gospodarska situacija je ugodna, zato menim, da je pravi čas, da se soočimo s temi izzivi. V povezavi z priporočili za države članice se je pokazalo, da države članice neustrezno izpolnjujejo teh priporočil. Leta 2012 smo dosegli nekaj napredka 71 odstotkov, leta 2018 pa komaj 39 odstotkov. Po našem mnenju so ta priporočila dobro orodje, s katerim lahko države članice izboljšujejo svoje notranje politike, kar koristi tudi celotni Evropski uniji. Zato je nujno, da komisija prisili države članice, da, da izpolnjujejo te, ta priporočila. Se pravi, čujem gospa Tom, tolmači vas prosijo, da govorite nekoliko počasneje. Prav, bom poskušala govoriti počasneje. Pomembno je, da komisija pritisne na države članice, da bodo res izvrševale ta priporočila. Drugače, ta instrument ne bo učinkovit. Neenakosti na trgu dela ostajajo. Ne gre le za neenakosti med spoloma, gre tudi za izločevanje invalidov in oseb in drugih oseb. Države članice in komisija se morajo soočiti s temi vprašanji. Treba je izboljšati ozaveščenost in poskrbeti za ustrezne politike. Reformirati je treba tudi izobraževalni sistem. Družba in trg dela sta se v zadnjih letih bistveno spremenila. Včasih je bilo dovolj, da se izobraziš, da začneš delati za podjetje in tam ostaneš vse svoje življenje. Ampak danes ni več tako in nikoli se ne bomo več vrnili k temu. Neprestano je treba pridobivati nove veščine. Osebe se morajo hitro prilagoditi, da lahko uporabljajo nova orodja, nova tehnološka orodja. Ne moramo predvideti, kakšne bodo nova tehnološka orodja, ampak vse moramo omogočiti, da se lahko hitro prilagodijo. Zato moramo k izobraževanju pristopati dolgoročno. Cilj leta 2020 oziroma cilja za zmanjšanje revščine najbrž ne bomo dosegli. 130 milijonov oseb je bilo na pragu revščine leta 2017 v celotni Evropski uniji mislimo, da je ključnega pomena, da to število zmanjšamo. Veselim se nadaljnega dela z vami, rada bi tudi slišala vaše mnenje. Čas za uložitev predlogov sprememb se bliža, lahko jih uložite do poldan ta četrtek. In še enkrat se opravičujem tolmačem, ker sem govorila tako hitro. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa bom dala besedo poročevalcem v senci. ELS, gospod Walsh. Gospa Walsh, se pravi, čujem. Gospa predsednica, dragi kolegi, lahko povem, da podpiram delo kolegice Tom pri tem poročilu. Nujno je, da govorimo o socialnih in zaposlovalnih vidikih evrskega območja. Potrebujemo politike, ki bodo učinkovite na tem področju. Vesela sem, da so se izboljšali gospodarski pogoji in da se stopnja brezposobnosti zmanjšuje. Ampak več moramo narediti za boj proti brezposobnosti med mladimi. Res sem vesela, da je poročevalka v svojem mnenju to izpostavila. Na področju socialnih politik pa menim, da tukaj nismo izpostavili pozitivnega, dobrega mentalnega zdravja. To je ključnega pomena za celotno evrsko območje in Evropsko unijo. To namreč vpliva tudi na celotno delo Evropske unije. Slabo mentalno zdravje lahko negativno vpliva na življenje ljudi. Prijatelji, sorodniki, vsi, ki skrbijo za te osebe in njihovo delo na, na delovnem mestu. Šestina vseh oseb ima težave z mentalnim zdravjem. To vpliva na njihovo vsakdanje življenje, na njihovo delo, na njihove na njihovo ekonomsko situacijo in na njihove priložnosti v življenju. Pogosto to privede tudi do samomora in v, vsi ti vidiki predstavljajo tudi gospodarski strošek za Evropsko unijo. Ti stroški naj bi predstavljali skoraj 4 odstotke BDP-ja. Težave z mentalnim zdravjem, niso enakomerno razporejene. Nekatere skupine so bolj podvržene temu. Poleg tega je tudi jasno, da se naši preventivni ukrepi bolj osredotočajo na nekatere skupine. Rada bi, da pripravimo nov program ciljnih ukrepov. Mentalne bolezne, mentalne bolezni so vedno bolj prisotne in nujno je, da pripravimo programe, ki bodo osredotočeni na preventivo. Obenem pa moramo zagotoviti tudi ustrezne naložbe. Stroški teh težav so zelo visoki. Obstaja pa veliko priložnosti za preventivo in vseh teh možnosti zaenkrat še nismo izkoristili. Še enkrat hvala vsem kolegom za vaš čas, zahvaljujem se tudi gospe poročevalki Tom. Z veseljem bom sodelovala z vami in še enkrat zahvaljujem se vam za opravljeno delo. Najlepša hvala. Sedaj SD, gospod Nikolas Schmidt. Thank you very much, uh, chair. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki, gospe Jani Tom. Sem pravilno zgovoril vaše ime? Hvala za pripravljeno poročilo. Hvala tudi za pravkar podano obrazložitev. Vsi se zauzemamo za to, da bi bili zaposlovalni in socialni vidiki na prvem mestu. Če želimo, da bo evrsko območje trdno in močno, potrebujemo tudi socialno in ekonomsko konvergenco. Če želimo to zagotoviti, se moramo osredotočiti tudi na okoljsko konvergenco. Zato gre pri trajnostnosti. Vse te vidike moramo vključiti v svoje razmišljanja. To je dobro pojasnila tudi gospa predsednica v parlamentu. Gre za pomisleke in skrbi naših državljanov. Zadnji eurobarometer barometer je pokazal, da državljani menijo, da so socialno-ekonomski in okoljski vidiki zanje ključnega pomena. Želimo si, da bi bila Evropa v službi državljanov in zanje so najpomembnejši prav ti vidiki. Strinjam se s tem, da smo dosegli napredek v zadnjih letih, na primer na področju zaposlovanja. Še vedno pa ostaja veliko izzivov posledice krize še niso čisto izginile. Zato je za naš parlament in za naš odbor zelo pomembno, da pošljemo jasno sporočilo glede letne, letne raziskave o rasti in glede evropskega semestra. Tako bomo lahko okrepili svoje politike, tako da, bodo, da bomo zagotovili trajnostno in vključujočo rast, da bomo spodbujali konvergenco in dobra in kakovostna delovna mesta. Zagotoviti moramo dobro plačilo za vse. Lahko povem, da se večinoma strinjamo z oceno poročevalke. Vseeno pa bi radi omenili še nekaj pomankljivosti, s katerimi se soočamo. To je že omenila gospa Tom. Nismo dosegli ciljev na področju zmanjšanja revščine. To so bili naši cilji v okviru strategije Evropa 2020. Soočamo se s vse večjimi neenakostmi v naši družbi. Obstajajo velike razlike med državami članicami. Še vedno ne gre za razlike med državami članicami, gre tudi za razlike med regijami. Obenem obstajajo tudi velike razlike v brezposnosti med mladimi. To je eno od tistih ključnih vprašanj, s katerimi se mora soočiti Evropa mi smo odgovorni, da poskrbimo, da se bo zmanjšala brezposelnost med mlajšimi generacijami. Slišali smo, da je to še vedno velik izziv. Če pogledamo številke, lahko vidimo, da je v nekaterih državah članicah brezposelnost med mladimi višja od 30 odstotkov, včasih skoraj 40 odstotkov. Potem pa je tu še vprašanje prehoda. Slišali smo, da se je svet spremenil in se še vedno spreminja. Tu je tehnologija, soočamo pa se tudi s podnebnimi in okoljskimi izzivi. Zato je ključno, da ta prehod vključimo v svoje socialne politike, v svoje ekonomske politike in okoljske politike, pa tudi davčne politike. Ko govorimo o prehodu, pa moramo poskrbeti za to, da bo ta prehod pravičen. Na nikogar ne smemo pozabiti. To je zelo pomembno. Nove tehnologije nam dajo veliko možnosti, obenem pa so tu pojavljajo tudi določena tveganja. Prekarne oblike dela, slaba socialna zaščita, tudi temu se moramo posvetiti. To je po našem mnenju pravičen prehod in konvergenca. Rad pa bi omenil še nekaj vidikov. Neenakost med spoloma. Da, morda smo dosegli napredek na tem področju, ampak še vedno smo zelo daleč od tega, da bi dosegli osnovni cilj, ki je bil zapisan tudi v rimski pogodbi. Enakost med spoloma. Res se moramo posvetiti temu, izboljšati moramo svoja orodja, tako da bomo lahko hitreje dosegli cilj enakosti med spoloma. Tveganje revščine. Potrebujemo nove instrumente na nacionalni ravni, ki jih bomo podprli tudi na evropski ravni. Na splošno smo na področju zaposlovanja dosegli napredek, ampak ne smemo pozabiti na to, da se bodo morda pojavili novi izzivi, ki so povezani z ekonomskimi težavami. Tudi to je zelo pomemben vidik. Radi bi, da bi bile naše politike namenjene tudi najranljivejšim osebam na trgu dela. To je omenila tudi kolegica. Ne gre le za migrante, gre tudi za invalide. Brezposelnost med invalidi je še vedno zelo visoka. Na tem področju ni prišlo do izboljšav na trgu dela. In za zaključek. Deklaracija iz Sibiva je bila nedavno sprejeta in voditelji vlad in držav so se zavezali k temu, da se bodo zauzemali za pravičnost. Pravičnost je izpostavila tudi predsednica komisije. Pravičnost na trgu dela v digitalni transformaciji, v ekonomskih politikah. Menim, da moramo v tem poročilu to tudi jasno zapisati. Biti moramo zelo konkretni. Treba je zmanjšati obstoječe vrzeli. Hvala. Najlepša hvala. Zeleni, Kira Peter Hansen. Hvala. Najprej bi se vam rada zahvalila za dober osnutek. Potem pa bi rada povedala, da je za zelene zelo pomembno, da se zavedamo, da so socialni cilji enako pomembni kot ekonomski cilji. Poskrbeti moramo za transformacijo socialne dimenzije v Evropski uniji, tako da bomo zagotovili, da bo Evropska unija socialno pravična in trajnostna. morali bi vlagati v dekarbonizacijo, predvsem v energetskih in prometnih sektorjih. Potem pa bi vas rada opozorila tudi na tiste, ki so v nestandardnih delovnih razmerjih. Treba je zagotoviti tudi zdravstveno oskrbo za brezdomce in ranljive. Veselimo se sodelovanja z vsemi vami. Hvala. Thank you. To je bilo zelo hitro. Hvala.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 kar smo slišali. Jasno smo slišali, kakšne so težave, ki jih omenja tudi dokument. Zaposlovalna politika je ključnega pomena za izboljšanje socialnih pogojev v Evropski uniji. Še dalj smo od tega, da bi dosegli zastavljene cilje. Kolegi pred menoj so že opisali izzive, ki nas čakajo menim, da ne govorimo dovolj o kakovosti dela, o kulturi na delovnem mestu. Ne govorimo dovolj o varnosti delovnih mest. Pogosto se zgodi, da se zaradi, zaradi tega zmanjšajo pogoji na delovnem mestu. Tega, se potem, tega pa potem ne moremo zbrati iz kazalnikov, ki so se izboljšali. Soočati se moramo tudi z diskriminacijo pri zaposlovanju, zato potrebujemo učinkovita orodja. Nekatera orodja so se izkazala za neučinkovita. Govorili smo naprimer o jamstvu za mlade, o brezposelnosti med mladimi. Ampak še vedno nismo dosegli ustreznega napredka na tem področju. V številnih državah članicah je brezposelnost še vedno problematična. V drugih državah članicah pa se je stanje izboljšalo. Zato je nujno, da izkoristimo to. Treba je upoštevati tudi nove tehnologije, nove možnosti za komuniciranje. Vse to so glavni izzivi, ki nas čakajo značilnosti dela se spreminjajo. Mi pa moramo biti pripravljeni na te spremembe. Treba je zagotoviti neprestano usposabljanje. Biti moramo bolj mobilni. In če še enkrat ponovim, izkoristiti moramo vse tehnološke inovacije. Vse to namreč vpliva na značilnosti dela. nujno je, da odgovorimo na vse te izzive. Mi bomo z veseljem še naprej konstruktivno sodelovali s poročevalko pri pripravi končnega besedila. Hvala. Hvala, na koncu pa še gospa Pereira. Eh, eh, Najlepša hvala. Tudi jaz bi se rada zahvalila poročevalki. Presposelnost med mladimi je še vedno problematična. Enako velja za revščino. Nujno je, da poskrbimo za brezposelne in da poskrbimo za to, da se bodo zmanjšale neenakosti med spoloma. Nujno je, da poskrbimo za ustrezne socialne in zaposlovalne politike v evrskem območju. To se omenja tudi v specifičnih eh, priporočilih za posamezne države članice. Nujno je, da zagotovimo dovolj prož prožnosti za trg dela. Ne smemo dovoliti, da se bo vse privatiziralo. Nujno je, da socialne vidike vključimo tudi v specifična priporočila za države članice. Enako velja tudi za trajnostni razvoj. Delavci so del celotnega prebivalstva. Morajo imeti dostop do storitev in ne smemo dopustiti, da bi neliberalne politike Evropske unije kakorkoli ogrozile te vidike. obstajajo resni izzivi, s katerimi se moramo soočiti. Pomembno je, da razjasnimo, kakšna je vloga evra, kakšna je vloga evra v okviru ekonomskih politik. Hvala. No. Še posebej se zahvaljujem poročevalki. To poročilo je zelo obsežno. In v tem poročilu ste dobro izpostavili oziroma opisali, kakšno je trenutno stanje na področju zaposlovalnih in socialnih politik v državah članicah. Sveda je jasno, da nas čaka še veliko izzivov. Zato bi rada omenila nekatere vidike, s katerimi se mora soočiti naš parlament. Začeli smo z delom še pred Evropsko komisijo. Nujno je, da izboljšamo politike, ki vplivajo na življenje številnih ljudi. Enakost med moškimi in ženskami. Zavedati se moramo, da so razlike še vedno zelo velike. Zato potrebujemo evropsko zakonodajo, ki bo spremenila to situacijo. Potem vprašanje brezposelnosti med mladimi in zaposlenosti mladih. Kaj se je zgodilo? Potrdili oziroma sprejeli smo jamstvo za mlade. S tem smo želeli izboljšati stopnjo, stopnjo zaposlenosti mladih. V nekaterih državah članicah pa se še vedno dogaja, da je brezposelnost zelo visoka in da ti instrumenti niso bili dovolj učinkoviti. Potem vprašanje revščine. Sedaj se pojavlja nova oblika revščine. Gre za tiste, ki so zaposleni, pa so vseeno revni gre za novo anomalijo. Nekdo je na primer zaposlen, pa ne dobi dovolj dohodka, da bi lahko s tem preživel. Mi moramo pomisliti tudi na to. Razmisliti moramo, kako lahko okrepimo ta jamstva. Poskrbeti moramo za to, da se nihče ne bo soočal z revščino. Potem pa je tu še vprašanje brezposelnosti, eh, se upravičujem, revščine mladoletnih. Pripravili smo določene dokumente, ampak ni prišlo do izboljšanja. To vpliva na 20 milijonov otrok in mladoletnih po Evropski uniji. Tukaj potrebujemo tako nacionalne kot evropske programe. Sploh, če želimo rešiti to težavo. Vsako leto komisija potrdi priporočila za države članice, tudi na področju zaposlovanja ampak tretjina držav članic potem ne naredi nič. Čemu potem ta priporočila sploh služijo? Zato mora naš parlament skupaj s komisijo razmisliti, kako lahko med seboj bolje sodelujemo in kako lahko poskrbimo za to, da bodo države članice res izvrševale ta priporočila. Drugače bo minilo še pet let in na koncu svojega mandata si bomo morali priznati, da nam ni uspelo izboljšati življenjskih pogojev naših državljanov. Zahvaljujem se poročevalki in poročevalcem v senci. Upam, da bomo tukaj dobro sodelovali, da bo to skupno delo, s katerim bomo dosegli to, da bomo čez pet let res imeli konkretne zakonodajne akte, s katerimi bomo lahko izboljšali življenjske pogoje za evropejce. Hvala. Hvala, Venus. Najlepša hvala.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 zaposlitvenih razmerjih. Kakšne so razlike med standardno in nestandardno zaposlitvijo? Splošni podatki svetovnih organizacij kažejo, da je ena tretjina vseh zaposlenih v prekernih delovnih razmerjih. Povprečna plača se je zmanjšala. Tudi zaradi evropskega stebra socialnih pravic. Na splošno se dohodek zmanjšuje. Problematično je tudi staranje in trajnostnost pokojninskih skladov. Če pogledamo, kakšna je situacija oseb nad 45 let in s čim se soočajo brezposelni mladi, potem lahko vidimo, da nimamo nobenih konkretnih rešitev. Edina rešitev je to, da vsi postanejo podjetniki, ampak to ne, ni čudežno zdravilo za vse. Nujno je, da seveda poskrbimo tudi za to, ampak to ne more biti čudežno zdravilo za vse v Grčiji imamo bolj fleksibilne delovne pogoje in manj pravic. S tem naj bi zmanjšali stroške dela. Na splošno imamo zakonodajo proti stavkam, na primer. Obstajajo Eh, oziroma imamo zakonodajo, ki omogoča, da delodajalci lažje odpustijo svoje delavce. S tem naj bi poskrbeli za zaščito pravic delodajalcev. To pa vpliva tudi na zmanjševanje plač. Menim, da bi morali sindikati poskrbeti za to, da se bodo borili za trenutne potrebe delavcev. Hvala. Sedaj pa gospa Gualmini. Thank you, thank you. Um, really like to... Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki gospe Jana Tom. Mislim, da je ta osnutek zelo dober in tudi zelo obsežen. Vključili ste težave, ki so povezane s trgom dela, zato se mi zdi to dober korak. S tem bomo lahko še okrepili delo Evropske komisije na omenjenih področjih. Rada pa bi omenila še en vidik, ki ga po mojem mnenju v tem osnutku ni pripravljam tudi nekaj predlogov sprememb, ki jih bom predstavila. Seveda je rok 5. septembra, ampak menim, da smo tukaj nekaj spregledali. To je povezano z javnimi agencijami, z javnimi zavodi za zaposlovanje. Če pogledamo, kakšno je bilo stanje v zadnjih dvetih, dveh letih, je jasno, da moramo spodbujati modernizacijo storitev za zaposlovanje. Treba je harmonizirati, uskladiti zavode za zaposlovanje med evropskimi državami. Obenem moramo spodbujati neprestano usposabljanje, usposabljanje zaposlenih, zato da se bodo lahko soočali z izzivi vseh skupin na trgu dela. Pripravljam določene predloge sprememb in upam, da jih boste tudi sprejeli. Pripravila bom torej predloge sprememb v povezavi s javnimi agencijami. Poskrbeti moramo za to, da javni zavodi za zaposlovanje ne bodo omejeni samo na nekatere skupine delavcev poskrbeti moramo za to, da bodo te storitve služile vsem skupinam delavcev na trgu dela po celotni Evropi. Hvala, zdaj pa še gospod Bišov. Yes. Thank you very much. Already a lot of. Najlepša hvala. Slišali smo že veliko različnih komentarjev. To mnenje je za naš odbor zelo pomembno. Mislim, da smo zelo dobri pri analiziranju. Potrebujemo pa bolj konkretna priporočila. In morda lahko to še izboljšamo. Strinjam se s predlogom, da so naložbe ključnega pomena. Bolj bi morali omenjati socialne investicije. Zdi se mi, da tukaj manjka še nekaj. Če govorimo o dobrem delu, o dostojnem delu, potem moramo okrepiti tudi kolektivna pogajanja in potrebujemo ukrepe na evropski ravni. Zato menim, da bi bilo dobro, če bi k temu mnenju dodali še nekaj točk in potem bo to mnenje res dobro. Hvala. Hvala. Še nekaj pripomb z moje strani, če dovolite. Torej, poslušala sem vas. Se mi pa zdi, da iz razprave nismo zvedeli ničesar o osnovnih razlogih za to, zakaj je brezposelnost mladih tako visoka. Eh, tukaj skušamo rešiti problem visoke brezposelnosti mladih, ampak kaj je razlog za to, zakaj delodajalci ne dajo delovnih mest mladim ljudem? Mm, delodajalci pravijo, da je glavni problem izobraževalni sistem. Mladi preprosto niso pripravljeni začeti delati, ne želijo prevzeti te odgovornosti in zato delodajalci ne želijo zaposlovati mladih ljudi. Če želimo rešiti ta problem, torej ni dovolj, da namenjamo več sredstev skladom. Treba je poudariti učinkovito porabo skladov in sredstev. Morda bi morali vse skupaj vključiti tudi tiste, ki so odgovorni za izobraževanje mladih ljudi, torej predstavnike univerz, srednjih šol. Treba se pogovoriti o izobraževalnem sistemu, zato da bomo lahko zagotovili, da bodo mladi ljudje pripravljeni se zaposliti in da bodo s tem postali pomembni za delodajalce. Toliko z moje strani. Rok za žitev eh, predlogo sprememb je 5. september ob 12. Eh, 2. ali 3. oktobra pa bomo potem glasovali v odboru EMPL. Sedaj pa dajem besedo komisiji gospod Jute iz Generalnega direktorata za zaposlovanje. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To poročilo prihaja ob eh, občutljivem trenutku. Novi mandat komisije se šele začenja. Najprej poročilo dobro prikazuje preris eh, področja, na področju zaposlovanja. Veliko smo dosegli na področju zniževanja revščine, zniževanja stopne brezposelnosti, ampak še vedno situacija ni zadovoljiva. Poročilo v glavnem opisuje politike, ki so bile sprejete v Junkerjevi komisiji, gre recimo za stebr socialne pravičnosti in tako naprej kar se tiče izvajanja specifičnih priporočil za države, se komisija strinja z pomisleki glede stopnje izvajanja. Treba pa je opozoriti tudi na to, da tako daljnosežne reforme, ki se dotikajo vsakodnevnega življenja ljudi, pač zahtevajo določen čas, to zahteva sodelovanje z sindikati, socialnimi partnerji in tako naprej. In na to pogosto pozabljamo. globalno gledano sistem evropskih semest, evropskega semestra že močno vpliva na politike in odločitve v državah članicah. Naj zaključim. Številne točke v poročilu so usklajene z političnimi smernicami nove predsednice komisije, Van der Leyen. in veselimo se nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala. Gospa Tom, za povzetek razprave. Kolegi, hvala za razpravo. Včasih, ko popraviš poročilo, poročilo sodelujejo samo poročevalci v senci, ampak če se oglasijo še drugi kolegi, Je to res lepo. Strinjam se z številnimi vašimi predlogi in pomisleki. No, ampak nažalost sem morala pri poročilu upoštevati omejitve glede števila znakov. T, omejitev je bila 6000 znakov, tako da bom tudi sama vložila nekaj predlogov spremen. Hvala za razpravo, veselim se nadaljnega sodelovanja in razprava je bila res zelo koristna. Hvala, sedaj pa nadaljujemo z izvanjavo mnen z Jostom Kortejem, z generalnim direktorjem Generalnega direktorata za zaposlovanje. Lepo ga pozdravljam. Hvala. Gospod Korte, izvolite besedo za vašo predstavitev. Uh, hvala lepa, gospa Nikolsonova. Spoštovani poslanci, hvala, da ste me povabili danes v vaš odbor to je eno izmed, ena izmed prvih sej vašega odbora. Tako da sem vesel, da imam ta privilegij, da lahko tukaj predstavim glavne naloge mojega generalnega direktorata v komisiji, predstavim bom glavna politična področja, za katera smo pristojni oziroma so pristojne službe v Evropski komisiji. Naj ob začetku povdarim, da je bil ta odbor za nas izredno pomemben v zadnjih petih letih. Samo s vašo pomočjo smo uspeli izvajati ambiciozno <coughs> agendo predsednika Junkerja in pa komisarke Tyson. No, sam sem sicer na tem delovnem mestu šele 18 mesecev, ampak vseeno vem, da brez vas ne bi mogli sprejeti toliko pomembnih zakonodajnih aktov in da socialne razsežnosti ne bi mogli brez vas uvrstiti na vrh agende. Zato smo potrebovali Evropski parlament in jaz bom imel vedno lepe spominje na intenzivno in dobro sodelovanje v trialogih in pa v drugih formatih. Danes zjutraj ne nameravam opisovati vsake, pomen, vsake posamične aktivnosti to bi trajalo predolgo in ne bi bilo koristno. Generalni direktorat je odgovoren za široko področje dejavnosti. Zato sem prosil, da so z nami tudi um, naši direktori, ti so tukaj. Uh, in na, na ta način bomo lahko okrepili stike z vami. Želel bi se osredotočiti na ključne dejavnosti. Kratek bom, tako da boste imeli dovolj časa tudi za vprašanja in odgovore. Najprej nekaj besed o generalnem direktoratu, za katerega sem odgovoren. Potem pa bom predstavil glavna področja našega delovanja. Torej, gre za štiri področja: zakonodaja, evropski semester, potem sredstva, skladi. Mi smo odgovorni za 10 odstotkov večletnega finančnega okvira in pa ne nazadnje dialog z socialnimi partnerji in pa s civilno družbo. Osredotočil se bom torej na ta štiri področja, ampak najprej kratek opis dejavnosti Generalnega direktorata za zaposlovanje in za socialno Eh, vključenost. Govorim francosko. De. Dovolite mi, da nadaljujem v francoščini in da na kratko predstavim svoj generalni direktorat. GD Empl vključuje socialne zadeve in zaposlovanje in je del služb Evropske komisije. Izvajamo pa politične, zakonodajne in finančne ukrepe. Spodbujamo socialne pravice in prosto gibanje ljudi. Prav tako si želimo, da bi imeli trg, ki je konkurenčen v Evropski uniji in tudi socialno obarvan. Imamo torej ambiciozne cilje. Mi smo služba Marijane Tyson, ona je naša komisarka. Sodelovali pa smo tudi s podpredsednikom Dombrovskisom. Seveda pa delamo tudi za predsednika Junkerja. Njihovo znanje in njihov zagon je prav gotovo prispeval k temu, da so socialna vprašanja tako visoko na dnevnem redu našega dela. Približno 900 ljudi dela za nas v sedmih direktoratih in 37 enotah 36 enot je tukaj, nažalost v treh različnih zgradbah, ena enota pa je v Luksemburgu, to je enota za zdravje in varnost pri delu. Posredovali vam bomo kratek obrazec z povzetkom naših eh, podatkov in nalog. Mislim, da imamo pet nalog. analiziramo ekonomsko in socialno politiko, odgovorni smo tudi za zakonodajo, za spretnosti in za poklicno izobraževanje. Prav tako smo odgovorni za upravljanje skladov, skladov, ki spadajo v našo pristojnost, seveda. Sodelujemo pa tudi z proračunsko oblastjo, to ste vi, in sodelujemo tudi z računskim sodiščem. 13 milijard evrov in pol je v naših rokah vsako leto. 9 pisarn imam, ki skrbijo za vse države članice, pomagajo jim pri upravljanju z socialnimi skladi, izvajamo pa seveda tudi revizije in nadzor. 13 milijard in pol torej. To je približno 10 odstotkov proračuna EU. Prav tako smo odgovorni za pet agencij Evropske unije. Njihova imena bom omenil v angliščini, zato ker pač uporabljamo angliška imena za te agencije. Med petimi agencijami bi želel omeniti Eurofund, Evropsko fundacijo za izboljšanje Eh, življenjskih in delovnih pogojev iz Dublina, potem imamo Agencijo za zdravje eh, in varnost pri delu, EU e OŠA v Bilbao, Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja, CDFOP, ta se nahaja v Solunu, Evropska eh, mm, Torino ETF, Evropska fundacija za usposabljanje in pa Evropska delovna organizacija, ki bo imela sedež v Bratislavi. kaj so glavne naloge teh agencij, s čim se ukvarja 900 zaposlenih v teh agencijah. Kot sem že povedal, bom vse skupaj razdelil na štiri področja. Zakonodaje, Evropski semester, sredstva in socialni dialog. Še predtem pa bi želel omeniti Evropski stebr socialne pravičnosti. Vse evropske države, Evropski parlament in pa Evropska komisija so ustanovile ta stebr socialne pravičnosti na eh, socialnem vrhu, ki je potekal v Gotenburgu. Eh, to je prvi skupek socialnih pravic od eh, listine o temeljih svoboščina, ki izhaja iz leta 2000. Mislim, da ste kopijo o tem stebru dobili razdeljene na na vaših eh, mizah, tako da vam svetujem, da to preberete. Eh, s tem stebrom smo se zavezali 12 načelom in pravicam, ki so pomembne za dobro delovanje evropskih sistemov socialne varnosti in pa evropskega delovnega trga. Ta načela so sedaj postala vodilo za vse aktivnosti našega generalnega, generalnega direktorata vendar pa izvajanje teh pravil ni samo domeni komisije. Vse institucije, socialni partnerji, socialne oziroma civilna družba bi uh, morali opraviti svoje delo. Uh, nova predsednica komisije je zavezana akcijskemu načrtu, uh, s katerim želi polno izvajati stebr socialne pravičnosti. Naj vas spomnim na to, da se je temu zavezala ne le predsednica komisije, uh, ampak se je temu zavezal tudi svet. Vodje vlad in držav so povdarili svojo zavezanost v stebru v tako imenovani novi strateški agendi, ki jo je svet sprejel junija. Ta agenda ni dobila veliko pozornosti, vsi so se ukvarjali takrat za izvolitvijo nove predsednice komisije, ampak naj vas spomnim na to, da gre tukaj za izredno pomembno izjavo, ki so jo sprejeli naši vodje vlad in držav. Socialni steber nas torej vodi pri vseh eh, naših aktivnostih. Najprej zakonodaja. Ob takšni priložnosti moram nakratko pojasniti, da pogodba o delovanju Evropske unije nekaj, omogoča Evropski uniji, da sprejme kar nekaj eh, ukrepov in zakonodaje na področju zaposlovanja in socialnih vprašanj. Eh, te točke so sicer na različnih mestih v pogodbi, zato gre tukaj za kompleksen skupek pravil. Na nazadnje se moramo držati pogodbe. Jasno, in gre tukaj za um, člen 45, ki govori o prostem gibanju delavcev. To je eden izmed stebrov Evropske unije, ki zagotavlja enakopravno obravnavanje in pa odpravo ovir prostemu gibanju delavcev. Pomemben je tudi osmi člen, ki govori o enotnem trgu. To je pravna osnova za koordinacijo socialnih sistemov držav članic. To je tema, o kateri bo danes popolno v petih sprejela tudi Marjen Tyson. Gre za uredbo 883 iz leta 2004 gre za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ne pa za usklajevanje. To sta dva različna koncepta. No, ne bom predolgo govoril o tem, kajti o tem bo govorila Marjan Tyson danes popovdne. Eh, torej, imamo člen 45, 48 in pa člen 153, ki govori o socialnih politikah prosim, da si preberete tudi ta člen. To je ključna določba, ki omogoča Evropski uniji, da dopolnjuje aktivnosti držav članic na številnih področjih. Pomembni so tudi členi 154 do 56, lahko bi organizirali kar uh, seminar o tem. To so zelo kompleksne, to, to so zelo kompleksne določbe. Uh, vendar pa bistvo govori o tem, da lahko Evropska unija poskrbi za minimalne standarde, neko izhodišče, ki ga morajo spoštovati vse države članice na določenem političnem področju. Gre recimo za socialno varnost, za varovanje delavcev, gre za zdravje eh, delavcev, gre za informiranje delavcev in gre za obravnavo ljudi, ki so izključeni iz delovnega trga. Tukaj gre za zagotavljanje minimalnih standardov. Država članica lahko seveda, ve, seveda vedno gre do dlje. Zdi se, da v državah članicah eh, tukaj vlada veliko nesporazumov. Eh, mi namreč na teh področjih ne sprejemamo zakonodaje, ampak sprejemamo minimalne standarde. No, eh, seveda ne moremo sprejemati zakonodaje povsod, ampak tam, kjer lahko sprejemamo zakonodajo, seveda komisija pripravlja politične analize, ki temelijo na dokazih, eh, prizadevamo si za boljšo zakonodajo in preden predlagamo kakršnokoli pobudo, organiziramo široka posvetovanja z eh, deležniki. To je počela tudi Junkereva komisija. No, ta proces se je z leti močno razvil na številnih. Številna področja so sedaj predmet običajnega zakonodajnega postopka. To je zapletena beseda za, soodlo za soodločanje, uh, kar pomeni, da seveda svet in parlament spre skupaj sprejemata zakonodajo. In to uh, predstavlja, oziroma to zahteva kvalificirano večino v svetu, na podlagi katere je lažje priti do dogovora. No, na številnih področjih pa. Uh, ta običajni postopek ne velja. In to pomeni, da vi nimate uh, formalno besede na področju, na določenih področjih. Še vedno je potrebna soglasnost. Da bi to popravili, je komisija pripravila um, dokument o tako imenovani pasarel. To so klauzule, ki omogočijo prehod na kvalificirano večino in na običajni zakonodajni postopek. Ta dokument ste dobili in upam, da se bo vaš dokument še naprej ukvarjal s tem. Med zadnjimi petimi leti v času eh, Junkereve komisije in komisarke eh, Marijan Tyson smo podali 27 zakonodajnih predlogov V glavnem je šlo tukaj za izvajanje socialnega stebra, predvsem pa smo želeli Evropski uniji poskrbi, podeliti trojni A, ne samo za banke, ampak tudi za socialno razsežnost. 24 zakonodajnih predlogov smo sprejeli, tri ostajajo odprti, vsi so sedaj na vaših dnevnih redih. Imamo novo uredbo o ISF. E potem uh, sklad za globalizacijo in prelagoditev glo globalizaciji in pa še uredba 883 iz leta 2004, kjer še vedno ni bil sprejet dogovor. Komisarka bo kasneje spregovorila o tem. No, naj pa spregovorim o novi zakonodaji, ki je bila sprejeta. Gre za nova pravila v zvezi z uravnoteženjem zasebnega in pa m, mm, poklicnega življenja, potem nove določbe glede varovanja delavcev v Evropski uniji, nov akt o dostopnosti, ki a, omogoča dostop do ključnih storitev tudi invalidnim ljudem. 26. kemikalij, ki povzročajo raka, smo identificirali v zadnjih petih letih in Evropska unija je zastavila jasne omejitve glede izpostavljenosti tem kemikalijem na delovnem mestu. To so zelo pomembni dosjeji. Veliko zakonodajnega dela je, bila, je bilo opravljenega. To je zelo pomembno. Več kot tisoč delavcev vsak dan izpostavljenih Um, nevarnim kemikalijam. Potem dobili smo tudi priporočila za uh, dolgotrajno nezaposelne, potem uh, schemo, vas, schemo zaposlovanja mladih in pa novo schemo veščin za Evropsko unijo. Tukaj imamo omejene pristojnosti, seveda je izobraževanje plod nače, pod načelom subsidijarnosti, no, ampak ko gre za poklicno usposabljanje, pa imamo nekaj pristojnosti. Tako da smo veliko dejavnosti namenili temu, da bi izboljšali ta sistem. Naj se navežem na to, kaj ste prej povedali o schemi za zaposlovanje mladih, gospod predsedujoča. Treba izboljšati veščine. Uh, ne samo mladih ljudi, ampak tudi že zaposlenih ljudi. Komisarka Tyseno, Tyson je v to vložila veliko političnega kapitala. Treba je modernizirati sistem poklicnega usposabljanja. Eh, ni nujno, da starši vedno pošiljajo svoje otroke na univerze, zato da bodo pravniki ali doktori zadovoljni morajo biti tudi za možnostjo poklicnega usposabljanja. Govoril sem že o prostem gibanju delavcev. Na tem področju je bila sprejeta pomembna nova zakonodaja lani. Če dovolite, bom nekaj besed o tem povedal v nemščini. Äh, Prosto gibanje delavcev je seveda osnovno načelo Evropske unije trenutno to pravico vsak dan koristi 17 milijonov evropejcev, ki živijo v drugi državi članici. 17 milijonov. To je približno enako kot prebivalstvo v moji domovini na nizozemskem. Z predelavo direktive o napotitvi delavcev, um, smo izpolnili obljubo, ki jo je uh, sprejel predsednik Juncker pred petimi leti. Tisti, ki na istem mestu upravljajo isto delo, morajo dobiti isto plačo. 20. juli 2020 je sedaj Eh, roke za začetek izvajanja te direktive. Potem imamo tudi jasne, jasna pravila za boj proti goljofijam. Eh, s tem bomo omogočili tudi novo fazo regulacije enotnega trga. Imamo novo, novi organ za delo, ELA. Ta bo začela s svojim delom eh, v Bratislavi. Polno operativna bo do leta 2024 nacionalne organe bo podpirala pri tem, da bodo spoštovana pravila glede napotitve delavcev, glede usklajevanja sistemov socialne varnosti eh, in tako naprej. Evropski parlament je pri tem odigral izredno pomembno ulogo, ko gre za pogajanja o uredbi o Eli. Eh, ta je bila sprejeta v roku enega leta. Nadaljevamo v angliščini drugi svežen, tukaj bom krajši. Gre za evropski semester. Drugo najpomembnejše del eh, področja za naš generalni direktorat je evropski semester. To je letni cikel usklajevanja gospodarskih in socialnih politik v Evropski uniji. Tukaj ne gre za sprejemanje zakonodaje, gre za koordinacijo nacionalnih politik. Yeah. The coordination in the semester surely helped member states to reform their systems. Ta koordinacija je nacionalnim državam omogočila reforme sistemov, s tem so se vrnili na pot rasti in uh, so ponovno doživele rast po krizi. Uh, pripravili smo kratko tabelo za statističnimi podatki o stanju evropskega gospodarstva uh, v prvi polovici leta 2019 na, te, na podlagi te tabele lahko vidite, da so se trendi brezposobnosti zmanjšali. No, seveda je vse skupaj bilo povezano tudi z krizo. Eh, ne želim ustvarjati vtisa, kot da je ta delovna mesta ustvarila samo komisija, ne, to so ustvarila podjetja, potem drugič pa moramo biti vedno pozorni, ko govorimo o teh številkah, gre za povprečja. Eh, in eh, ta, te podatke moramo vedno primerjati z mm, najhujšim obdobjem krize. Vendar pa so to poprečne številke in uh, treba je upoštevati, da še vedno obstajajo v Evropski uniji območja, kjer je stanje zelo slabo, je brezposleno zelo visoka in tako naprej. No, eh, je pa vsekakor uspeh, eh, ko si ogledamo število zaposlenih, ki je najviše do sedaj in tudi uh, Eh, zaposlovanje žensk se vsako leto viša. Tukaj smo skoraj že dosegli naše cilje. No, ampak kot sem že povedal, nimajo vse države v enaki meri koristi od tega. Še vedno obstajajo um, območja, kjer je veliko revščine, socialne izključenosti, um, pogosto še vedno obstajajo ranljive skupine, otroci, mladi, eh, etične manjšine, recimo Romi. Eh, invalidne osebe, vse te skupine še vedno potrebujejo našo zaščito. Treba se je boriti tudi proti brezdomstvu in izboljšati dostop do socialnih stanovanj. Evropski semester postaja vse bolj socialen, če lahko tako rečem. Sedaj se ukvarja z vprašanji, ki presegajo domeno finančnih ministrov, ministerstv. ključno sporočilo, ki bi ga danes eh, predal vam, je to, da moramo to vzeti resno. Evropski semester ni samo stvar finančnih in gospodarskih ministerstv, ima tudi močno socialno razsežnost. Komisarka Tajsenova si je za to močno prizadevala. In vidite rezultate. Eh, evropski stebr socialne pravičnosti je sedaj popolnoma vključen v evropski semester, imamo socialno, eh, socialne točkovne tabele, ki omogočajo primer, eh, primerjavo med državami članicami, ko gre za izpolnjevanje določenih kriterijev. S tem spodbujamo države članice k temu, da sprejemajo določene ukrepe. Potem pa imamo še specifično priporočilo za države. Vem, da je to o, grozna beseda, CSR. To so letne odločitve, ki jih sprejme ta svet in komisije in ki vsebujejo priporočila državam članicam. In tukaj eh, boste spet videli, da je mm, priporočil vedno več iz socialnega področja. Približno 35 odstotkov se jih nanaša na socialna vprašanja ali pa na izobraževanje in usposabljanje predsednica komisije sprejela pomembno zavezo v zvezi z socialno razsežnostjo evropskega semestra. Zavezala je k temu, se, temu, da bo tudi Evropski parlament tesneje vključila v ta proces. Komisar ali komisarka, ki bo odgovorna za to področje, se bo moral pred vsakim korakom pogovoriti tudi z Evropskim parlamentom. To je pomembna novost. Tretji sklop, ta se nanaša na sredstva. Najpomembnejši je seveda Evropski socialni sklad, ki ga določa pogodba. 16 let je to glavni inštrument Evropske unije za investicije v ljudi. V naslednjem finančnem obdobju 2021-2027 eh, bo komisija okrepila Evropski socialni sklad, imenoval se bo Evropski socialni sklad Plus. Komisija je predlagala sklad z 121,1 milijona evra. Ta znesek je približno enak kot danes. Mislim, da je to pomembna zaveza, če si ogledamo pritiske na splošni proračun in če pustimo ob strani možne posledice Brexita. S temi sredstvi kažemo pomen, ki ga pripisujemo socialni politiki. Zakaj se sklad imenuje ESF? Zato, ker v enem pravnem besedilu združujemo štiri različne sklade. Torej, Evropski socialni sklad, pa tudi druge sklade, ki so do sedaj imeli jasne um, zakonodajne akte. Danes imamo ločeni zakonodajni akt za pobudo za za pomoč najbolj zapostavljenim, za schemo za zaposlovanje mladih in pa za zaposlovanje in pa socialne inovacije, to je sklad EZI. In pa potem imamo še Evropski program za zdravje. Ne vem, če je to v pristojnosti vašega odbora, no, ampak vsi ti skladi bodo v bodoče združeni v skladu ESF. Ključnega pomena je seveda tudi sklad za prilagoditev globalizaciji. To je sklad, ki ga uporabimo po nekem dogodku. Torej, ISF državam članicam pomaga, da se pripravijo na določene novosti, da posodobijo svoje delovne trge, da poskrbijo za usposabljanje svojih delavcev. Eh, sklad za prilagajanje globalizaciji pa je izraz solidarnosti za tistimi ljudmi, ki izgubijo svoje delo ali pa doživel kakšen drug gospodarski šok. Skratka, veselimo se medinstitucionalnih pogajanj o teh svežnih jeseni. No, naj spregovorim ob koncu še o Junkerjevem načrtu, ki se bo v bodoče imenoval e, Invest EU. To so tukaj pri tem skladu gre za posojila, ki imajo jamstva evropskih bank, imajo tudi tako imenovano socialno okno 4 milijard evrov. Teh, te 4 milijarde pa bi naj potem spomo, uh, eh, mobilizirale um, številne investicije iz zasebnega sektorja potem še socialni dialog. Komisija temu vdihnila novo življenje. Marca 2015 smo okrepili vlogo socialnih partnerjev v Evropskem semestru, pa tudi na nacionalni ravni. Naš generalni direktorat je pristojen tudi za dialog med sektori in industrijami. Socialni partnerji seveda odigrajo ključno vlogo pri oblikovanju stebra. Eden izmed 20 Eh, načel, eno izmed 20 načel je ravno delovanje socialnega dialoga. Eh, Tripartetni vrh na visoki ravni združuje predstavnike delodajalcev in pa sindikatov. No, seveda ne želim eh, enačiti socialnih partnerjev za civilno družbo. Civilna družba, nevladne organizacije so bistvenega pomena za številne naše politike. Pravzaprav ne bi mogli izvajati naših politik brez njihove stalne pomoči in podpore. Toliko o glavnih nalogah generalnega direktorata. Morda sem bil nekoliko dolg, ampak skušal sem se pač osredotočiti na glavne točke. Sedaj pa še nekaj besed o tem, kaj prihaja v prihodnosti. Prihodnja predsednica je omenila kar nekaj pomembnih pobud. Nekatere od teh pobud boste videli kar k malu, že v prvih stotih dneh. V mojem direktoratu in tudi v drugih direktoratih delamo na tem. To so navodila, ki nas zavezujejo in do začetka dela naslednje komisije moramo biti pripravljeni. Zato pa tudi danes težko govorim o podrobnostih, zato ker sem danes tukaj uradno kot. Uh, zaposleni Marijane Tyson, ne želim preveč govoriti o tem, kaj se bo zgodilo od novembra naprej. Prihodnje komisarje boste prav gotovo natančno izprašali, ko se oglasijo pri vas. Kaj pa je pomembno? V primerjavi z letom 14 in 15 so zadeve prav gotovo veliko boljše. Izhodišče na področju sociale se je močno izboljšalo. To pa seveda ne pomeni, da lahko zaspimo na lovorikah. Številke so jasne, gredo v pravo smer. Vendar to ne pomeni, da smo rešili vse probleme. Prav nasprotno. Rekel bi, da med državami članicami še vedno veljajo velike razlike. Prav gotovo se pojavljajo tudi deli v državah članicah, kjer vlada velika revščina. To je nekaj, kar moramo rešiti, prav tako imamo prikrajšane skupine, ki se jim bomo morali še naprej posvečati, in po drugi strani imamo tudi trende, ki jih poznamo vsi. Na nekaterih področjih bomo morali temeljito premisliti o svojih modelih, naprimer prihodnost dela. Delo se spreminja pred našimi očmi. Pogodbe so drugačne. Delo je bolj prekerno. Kako bi lahko pomagali državam članicam, da se spopadajo s temi izzivami? izzivi? To so vprašanja. Tudi demografske spremembe se odvijajo v Evropi, ki so jasne vsem. Zato bo prav tako treba ukrepati na politični ravni v prihodnih letih. Potem pa še prehod zaradi podnebnih sprememb. Prehod na podnebno neutralno gospodarstvo do leta 2050, pa tudi zaradi umetne inteligence in novih oblik dela. Ta prehod bo pomemben. Ne smemo zapraviti modela, ki ga imamo, ostati pa moramo konkurenčni. Lahko je to reči, težje storiti. Če si preberete govor prihodnje predsednice je to nekaj, čemu se ona prav gotovo želi posvetiti. Veselim pa se že sodelovanja seveda z vami vsemi in zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Hvala, gospod Korte, za vašo predstavitev. Najprej dobijo besedo koordinatorji. Ampak, lepo prosim, časa ni veliko, Zato dobi vsak samo dve minuti. Dve minuti torej. ELS, gospod Ratke, izvolite. Hvala, hvala, gospa predsednica, gospod Korte, hvala. Hvala, da ste predstavili uspehe iz prejšnjega mandata. Tudi v velilni kampanji sem doživel, da tema socialna Evropa ljudem ne pomeni nič. Razmisliti moramo o tem, kako bi pozitivne rezultate bolj jasno predstavili ljudem kajti veliko dobrega dosežemo, ampak ljudje doma tega običajno ne vidijo. Čisto konkretno. Govorili ste o evropskem semestru, to je tudi socialni semester. Tudi kar zadeva socialni semina, eh, semafor. Pogrešam govor o plačah. Govorili smo o minimalnih plačah, o nekih pragovih in tako naprej, ampak to so samo priporočila. Ampak mi želimo imeti socialno tržno gospodarstvo in poštene plačilne pogoje bomo dosegli samo s kolektivnimi pogodbami. Politiki ne morejo določati minimalnih plač. Samo s kolektivnimi pogodbami bomo to dosegli. Zato si že nekaj časa prizadevam za to, zaenkrat se o tem ne govori, želel pa bi si, da se o tem govori zdaj več. Socialno-tržno gospodarstvo je naše načelo in mislim, da bi se morali tega zelo držati. Hvala socialisti, gospa Jongerius, hvala. Hvala tudi gospodu Korteju za predstavitev. Dobro ste predstavili svoj generalni direktorat, hvala za upravljeno delo. Začeli ste z Evropskim stebrom socialnih pravic, govorili ste tudi o skupni politični zavezi. Pri tej skupni politični zavezi imam za vas vprašanje. Prisluhnila sem tudi prihodni predsednici in človek se vpraša, kdo bo odgovoren za izpolnjevanje obljub v zvezi s tem evropskim socialnim stebrom. Naprimer, omenili ste cenovno dostopna stanovanja, to je lepo in prav, ampak ali bomo dobili pobudo komisije v smeri dviganja števila teh stanovanj? pa še nekaj. Subsidijarnost. Komisija pravi, da so odgovorne države članice za izpolnjevanje obljub iz Evropskega stebra socialnih pravic. Moje konkretno vprašanje je, ali bo komisija pripravila predlog za to, da bi prekerni delavci imeli več pravic. Govorite o spremembah v delu, govorite o prihodnosti dela, ampak eh, ljudje, ki delajo za velike platforme, delajo veliko, nimajo pa nobenih odgovornosti in platforme pravijo, da niso odgovorne za delovne pogoje, zato ker so to samo informacijske platforme. Zanima me torej, ali bomo pripravili tudi dostojne pogoje dela tudi za te delavce. Renew, gospod Bislaru, besedo predajem namestnici. Hvala, hvala gospod koordinator, hvala gospa predsednica, gospod generalni direktor. Hvala za to predstavitev, ki je bila zelo koristna. Jaz bi ustrajala pri tem, da še naprej izvajamo ta stebr socialnih pravic. To je zelo pomembno. ESF, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Mislim, da ta sklad zelo potrebujemo in ga bomo potrebovali še bolj v prihodnosti in seveda tudi uredba 883. Za našo skupino so pomembna vprašanja tudi vprašanje reševanja brezposelnosti mladih, še posebej kar zadeva tako imenovano prebivalstvo NIT, to so tisti, ki se ne izobražujejo, ne usposabljajo in niso vajenci. Prav tako moramo še naprej misliti na mlade, posebej na prikrajšane mlade. Zdaj pa še, kar zadeva spretnosti in kompetence in gospodarski prehod. Tudi sami ste omenili, da se prehod pospešuje, prihaja digitalni svet, umetna inteligenca in tako naprej. Misliti moramo na spretnosti, pa tudi na ekološki prehod. Ne govorimo dovolj v smislu spretnosti pri zaposlovanju. Seveda, prehod na ekološki ravni je zelo pomemben, ampak kaj bo to pomenilo za nove poklice, ki se bodo pojavili? Zaenkrat o tem ne govorimo dovolj in ljudi je tega tudi strah. In na koncu še seveda minimalna plača, ki jo moramo zagotoviti. Hvala. Hvala, zeleni, gospa Langenzipen. Hvala, hvala, gospod Korte. Nekaj besed tudi za vas, torej hvala za predstavitev, hvala za predloge, ki so zelo dobri. Ampak nalila bom nekaj pelina. Namreč pomembna zakonodaja se pogosto prelaga in na koncu ni rešitev tam, kjer bi jih potrebovali. Naprimer, direktiva o delovnem času je takšen primer. Govorili ste o zdravju, o invalidih. Opozarjam vas na direktivo o ljudeh z mišično-skeletnimi obolenji. Zakaj govorim o tem? V Nemčiji smo pred kratkim govorili o teh ljudeh. Ti ljudje naj bi bili nameščeni v domovih, zato ker bi naj tam bolje skrbeli za njih. No, invalidi to vidijo drugače. Mislim, da se oni lahko sami odločajo o tem, kaj se naj dogaja z njihovimi telesi in ta direktiva naj bi prišla že pred petimi leti, že dolgo nam obljubljajo, da naj bi dosegli napredek, pa se ni zgodilo še nič. Minimalna plača, dobro, s tem se strinjam, veselim se že, seveda, sodelovanja v prihodnosti, ampak potrebujemo zakonodajo, ne pa priporočil sveta socialna politika mora biti bolj prepoznavna, zato da bodo ljudje razumeli, da Evropska unija dejansko dosega dobre rezultate. Hvala. Hvala, ide gospa Žame. Hvala. Dobro predstavitev ste imeli, pa vendar imam nekaj pomislekov. Naprimer, Evropska agencija za delo. Oktobra naj bi začela z delom, ne vemo pa, kaj naj bi ta agencija počela, kakšna bo sestava in mislim, da bi tukaj lahko poskusili organizirati neke vrste socialni dumping. Samo primer, v moji regiji imamo kar nekaj mm, pomankanja kar zadeva vajence, zato ker uh, se podjetja otepajo te možnosti. Ta agencija ne sme mm, posegati na mm, neodvisnost držav članic in na nacionalne ureditve. Zdi se mi, da ni izključeno, da bodo oblasti imele ustrezne pristojnosti. In mislim, da bi se lahko znašli na napačni poti, ne bomo dosegli napredka in ne bomo na koncu dobili gospodarstva, blaginje, ki naj bi služilo vsem. Hvala, EKR, er, gospod Gojking. Hvala, hvala lepa za vašo predstavitev. Ta predstavitev je bila zelo celovita. Vedeti pa moramo, da bomo imeli probleme v zvezi z podnebjem, industrijo 4.0, brezposobnostjo mladih in tako naprej. To so seveda ključne besede, ki ste jih omenili tudi vi, ampak mislim, da bi morali uporabiti ta mandat, da poskrbimo, da bo Evropa gospodarsko močna, seveda pa jo moramo tudi socialno zastaviti tako, kot je treba. Ljudje morajo vedeti, da jim Evropa koristi. In tukaj pogrešam ustrezen pristop. Moramo začeti pri bistvu, pri koreninah in to je v Evropi družina. Zato bi morali govoriti tudi o ustreznih dodatkih za otroke. Mislim, da bi morali tukaj biti aktivni, zato da bodo ljudje vedeli, da jim Evropa koristi, zato da bomo lahko dosegli tudi najbolj prikrajšane. Potrebujemo seveda gospodarsko močno Evropo, ki bo seveda socialno ustrezno uravnotežena. Zato imamo štiri leta in pol časa, drugače pa se bodo problemi še zaostrili. V proračunu smo danes prejeli kar veliko, nekaj je bilo tudi črten, marsikaj smo kaj privrčevali, dejali smo, da bi bilo bolje, če bi ta denar porabili za socialne projekte. In to si želim za prihodnost. Hvala lepa še enkrat za vašo predstavitev in upam, da boste sprejeli moje komentarje. Hvala. Now, colleagues, the... Kolegice in kolegi, zdaj pa tisti, ki želite zastaviti vprašanje vedno pozabljam na guje. Oprostite, to res ni nič osebnega. Gospod Willemsen, izvolite, hvala. Nikar ne pozabite na guje, mi smo majhna skupina, pa vendar pomembna, vsaj če vprašate nas. In mi bomo prav gotovo vedno tukaj, da, nas, da vas na to opozorimo. Hvala za besedo, hvala, da ste tukaj. Zelo pomembno je, da imamo ta dialog. Gospa von der Leyen je dejala, da želi uvesti evropsko minimalno plačo. Vem, da smo šele začeli z delom, ampak eh, politični program navaja, da naj bi ta predlog prišel v prvih stotih dneh. Zanima me, kaj menite, kakšna naj bi bila raven te minimalne plače v odnosu do povprečne plače. Ali bo razmerje enako v vseh državah? Prav tako me zanima, kako boste poskrbeli, da se bo spoštoval nordijski trg dela. Kajti pri nas se odnosi določajo predvsem s kolektivnimi pogodbami, ne pa z zakonodajo. To sta moji dve kratki vprašanji. Hvala lepa, da ste bili tako kratki. Prav, zdaj pa še nekaj imen. Gospod Zdehovski je prvi. Hvala, gospa predsednica. Gospod Korte je res odličen mojster jezikov, zato bom govoril v češčini in seveda pričakujem, da bo v češčini gospod Korte potem tudi odgovoriti. Hvala. Gospod Korte, za vas naslednja vprašanja. CD, FOP in Eurofound o tem ste govorili. Jaz sem obiskal obe agenciji in vsako leto sem pristojen za razrešnico pri teh agencijah. Imam nekaj vprašanj v zvezi s tem, zanima me, kako naj bi ti dve agenciji delovali, kakšen je smisel teh analiz. A ni že čas, da razmislimo o tem, ali bi morda bilo dobro, da ti dve agenciji reformiramo? Še eno vprašanje socialne neenakosti v nekaterih državah članicah. Avstrija je uvedla naslednje ukrepe. Črtali so otroške dodatke za priseljence. ljudje v državah se sprašujejo, kaj bo zdaj naredila komisija. In še tretje vprašanje, proračun. Prav imate, veliko čudovitih projektov imamo in to, kar ste povedali vi, jasno kaže, da je evropska politika dobra, vendar razmisliti moramo o tem, ali ne bi sklada ESF zastavili nekoliko bolj učinkovito. Mislim, da bi morali tukaj storiti še več. Hvala, Dan Nilsen. Hvala, predsednica. Jaz pa bom govoril švedsko danes. Hvala lepa. Hvala generalnemu direktorju za predstavitev. Najprej nekaj besed v zvezi s tem, da bomo prvih stotih dneh dobili predlog o minimalni plači. Mislim, da je to pravi korak, ampak eh, kaj pa partnerji na trgu dela? Mislim, da moramo upoštevati različne modele glede določanja plač v Evropi. Moje vprašanje pa je naslednje. 4000 ljudi umre pri delu, 80 tisoč jih umre zaradi izpostavljenosti kontaminaciji na delu in tudi psihosomatski dejavniki so velik element stresa za delavce. Tudi to moramo upoštevati. Mislim, da moramo poskusiti poskrbeti, da ljudje na delu ne bodo umirali. Če se človek zjutraj ostane, gre na delo, potem mora vedeti, da bo prišel tudi zvečer domov. Mislim, da lahko merimo uspešnost držav članic na tem področju. Moje vprašanje za vas je torej kratko in preprosto. Zanima me, ali bo komisija podprla bolj ambiciozno strategijo za delovno okolje. In to mora seveda vključevati tudi ambicijo nič smrti na delu. Hvala, gospod Manders. Hvala, predsednica. Jaz predstavljam tukaj 50 plus iz nizozemske. Govorili smo o volilni kampanji in Evropa je dobra za blaginjo, vendar zlasti multinacionalk. Zdaj je čas, da vključimo tudi tiste, ki so zaostali. Držati moramo korak z razvojem, upam, da, bo, da nam bo uspelo, to je izziv za vas in za nas. Komisija in parlament morata najti rešitve za to, da ljudi vključimo ne gre samo za plačo in prihodek. To je zelo pomembno za vse, ki so zaostali. Torej, vsi morajo biti del družbe, ne samo z denarjem, ampak morajo biti del družbe, morajo biti upeti v vsakdanje življenje in tako naprej. Z Evropskim parlamentom predlagam, da najdemo rešitve za to, da oblikujemo tudi tako imenovano srebrno gospodarstvo, torej gospodarstvo, kjer bodo vključeni tudi starejši. Mislim, da se v vseh državah članicah soočajo z težavami in upam, da boste sprejeli moj izziv, da bomo v prihodnih letih našli rešitev, da jih vključimo v družbo. Ne samo v finančnem smislu, ampak predvsem v socialnem smislu. Hvala. Gospod Salibe in gospod Maurino naj se pripravi. Hvala, hvala generalnemu direktorju za podrobno predstavitev. Dve vprašanje imam. Najprej, kar zadeva načrte komisije. Pogosto se omenja digitalizacija trga dela in učinek, ki ga vidimo na ljudeh. Mislim, da je čas, da predlagamo zakonodajo, ki bo analizirala vpliv digitalizacije na trg dela in tudi pravica do nedosegljivosti je nekaj, o čemer bi morali govoriti. Zanima me, ali bo komisija v novem programu dela pripravila kakšne načrte v zvezi s tem, v zvezi z pravico do nedosegljivosti, da ni treba dvigniti telefona delodajalcu, naprimer. Mislim tudi, da bi naš sklad moral pokriti potrebe vseh držav, tudi najmanjših. Na Malti, na primer, nimamo veliko podjetij z več kot 500 zaposlenimi. Če želimo poskrbeti, da bo Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji učinkovit in da bo deloval smotrno, in če želimo, da bo dosegal rezultate, potem moramo poskrbeti, da se bodo upoštevale tudi potrebe manjših držav članic, kajti pri nas so podjetja manjša. Prav tako pa moramo upoštevati predloge Evropskega parlamenta, zato da bomo zmanjšali število brezposelnih. Hvala, hvala lepa, gospod Marino, potem pa gospa Blinkevič Jute stata molto interessante la. Najlepša hvala. Vse, kar ste povedali, je bilo zelo zanimivo. Ta razprava je zelo bogata. Mislim, da moramo povedati nekaj zelo preprostega. Od stebra socialnih pravic je odvisna prihodnost Evrope. Ne gre le za socialne politike v Evropi, gre za prihodnost same Evrope. Zelo zanimanjem sem prisluhnil temu, kakšne rezultate ste dosegli. Ampak nujno je, da povemo, da ima Evropa velike težave prav pri socialnih neenakostih. To je tisti šipki člen trenutne komisije. Zato se moramo osredotočiti na to, da bomo naredili velik korak naprej na področju kakovosti. Rad bi omenil štiri vidike. Minimalna plača. O tem je treba govoriti s socialnimi partnerji, gledati, kako bi to lahko izvajali. Tukaj se strinjam s tem, kar so povedali že drugi kolegi pred menoj. Moramo razpravljati o tem, kakšni bodo naslednji koraki, kako lahko to uresničimo. Potem vprašanje stanovanj. Stanovanj za vse. Kakšne politike imate tukaj v mislih? kakšni so programi na tem področju? Nekaj ste že povedali, ampak rad bi slišal še kaj več o tem. Potem je tukaj vprašanje marginalizacije. Vprašanje tistih oseb, ki nimajo strehe nad glavo. V nekaterih državah članicah je to povezano tudi s pomankanjem integracije migrantov. Potem za konec pa bi rad omenil še vprašanje politik za starejše, politike za tretjo generacijo. Tukaj moramo to pogledati, na to pogledati iz obeh strani. Poskrbeti moramo za aktivno stra, staranje in obenem moramo imeti v mislih tudi to, da starejši pogosto niso niso samozadostni oziroma samostojni. Tudi to bi morali upoštevati. Hvala. Madame Ždanoka, please get ready. Blinkevič Jute, potem pa Ždanoka. Hvala lepa, gospod predsednica, gospod generalni direktor, hvala za vašo predstavitev. Hvala za pripravljenost na sodelovanje z nami, vaša, vaš generalni direktorat dela zelo dobro. Veliko zakonodajnih aktov iz vašega generalnega direktorata je bilo sprejetih, le nekaj jih je še v obravnavi. Sklad za prilagoditev globalizaciji. Jaz sem delala na tem in mislim, da smo zelo aktivno sodelovali. To poročilo, ki ga pripravljamo zdaj, pa mora biti prav tako sprejeto čim prej, zato ker je to pomembno za naše državljane. Zdaj pa socialni stebr. Države članice sodelujejo z komisijo. Leta 2017 smo sprejeli 20 splošnih načel. Moje vprašanje je naslednje. Ali bo komisija upoštevala znanja, ki smo jih pridobili v zadnjih trih letih in ali boste upoštevali glavne prednostne naloge. In še naslednje vprašanje, kakšno je vaše mnenje v zvezi z evropskim jamstvom za otroke, zlasti kar zadeva revščino otrok. Mi, socialdemokrati, smo vam že večkrat zastavili vprašanje v zvezi s tem. Zaenkrat ne počnemo dovolj, da bi preprečili revščino otrok. Sami moramo več storiti na tem področju. In tretje vprašanje, vi veliko delate. Delate z državami članicami, priporočila so dobra, vi delate dobro. Kje je torej problem? Zakaj države članice ne morejo ali ne želijo izvesti teh priporočil? Kaj je problem? Se upravičujem, nekoliko sem zaspala, zato ste lahko govorili nekoliko dlje. Naslednja je gospa Ždanoka in gospa Holmes naj se pripravi. Hvala, hvala gospod Korte. Čakamo na tri predloge. Številni kolegice in kolegi so omenili minimalno plačo. V priporočilih smernic za socialno politiko pa se omenja tudi možnost minimalnega prihodka. Kaj pa to? Drugič, nujno je, da dobimo predlog o zaščiti delavcev pred karcinogenimi in mutagenimi snovmi na delovnem mestu. Ta predlog je že skoraj pripravljen in upajmo, da bomo to dobili še letos. Tretji dosje pa je okvirna direktiva v zvezi z participacijo delavcev na različnih ravneh v podjetjih. Kaj je s tem? Hvala. Madam Holmes. Eh. Hvala, gospa Holmes. Pripravi naj se gospa Fransen. Gracias, presidenta, y muchas gracias, señor Corte, por su comparecencia ante esta comisión. Hvala, zahvaljujem se gospodu Korteju, da je prišel odbor za zaposlovanje. V vaši predstavitvi sem pogrešala temo jamstva za otroke. 3. decembra se je parlament dogovoril, da bo pri prihodnem Evropskem socialnem skladu plus, torej gre za obdobje 21 do 27, namenjenih 6 milijonov evrov za jamstvo za otroke. Zmanjšanje revščine otrok bi moral mm, biti eden izmed eh, glavnih ciljev prihodnega proračuna Evropske unije. Španska vlada in pa predsednica van der Leyen sta poudarila, da je treba odpraviti ta pojav v naši družbi. Eh, revščina otrok prispeva k vedno večji neenakosti v naši družbi. V Španiji menimo, da bi morali temu področju nameniti um, samostojno pobudo. Treba je nekako kombinirati sredstva iz Evropskega socialnega sklada plus in pa iz drugih virov. Torej, Evropska unija temeli na mladih, na otrokih. In eh, pravzaprav bi morali pojasniti, zakaj je prišlo do te zamude, zakaj še vedno nismo dobili pobude za um, jamstvo za otroke. In uh, kako pričakujete, da bomo zmanjšali pojav revščine otrok, uh, ko še vedno nismo sprejeli tega sklada za otroke? Za konec, gospa Fransen. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala tudi gospodu Korteju za zelo zanimivo predstavitev. Imam dve kratki, ampak konkretni vprašanji. Kako, kakšno je vaše mnenje o delovanju evropskih svetov za delo, kako bi lahko to še izboljšali? Potem pa še vprašanje izvrševanja direktive o napotitvi delavcev. Tukaj imamo klauzulo, ki določa, da bi morali čez pet let opraviti revizijo. Zanima me, kakšna bo časovnica za to revizijo in kdaj lahko pričakujemo končno poročilo. Hvala, to je bilo zadnje vprašanje z vaše strani. Sedaj pa bom predala besedo gospodu Korteju. Izvolite, imate čas do 15 do povdan. Dovolj časa za odgovore. No, se bom potrudil. Najlepša hvala vsem za zastavljena vprašanja omenili ste veliko različnih vidikov. Nažalost bom najbrž nekatere moral razočarati, saj sedaj danes nimam možnosti, da bi govoril o načrtih prihodnje komisije. Bom pa vseeno poskušal vse umestiti v kontekst. Najprej gospod Radke. Nach, äh, noch keine große Rolle in der nationalen Debatte. Ich glaube, das, da haben wir ein richtiges Problem. Und Gospod Radke, rekli ste, da socialna Evropa še vedno ni prisotna v nacionalnih razpravah. To je seveda velik problem. Čeprav je bil predsednik Juncker odličen komunikator, nam še vedno nekako ni uspelo doseči tega, da bi eh, nacionalne države socialno Evropo razumele kot eh, njihovo pristojnost. Um, še vedno na to gledajo kot na dve različni ravni. Evropska socialna politika in nacionalna socialna politika. Uh, v našem generalnem direktoratu s pomočjo semestra, z eh, aktivnostmi sporočanja, želimo to spremeniti. Eh, no, potem pa še tarife in minimalne plače. Tukaj se z vami strinjam. Eh, številni govorniki so omenili minimalne plače. Zato bi želel še enkrat povdariti, kaj je povedala predsednica Vandalajn v zvezi s tem. Ja, najprej pa bom moral to najti. V prvih stotih dneh bom predlagala zakonodajni instrument, s katerim želim zagotoviti, da bo imel vsak delavec v Evropski uniji dostojno minimalno plačo. Ta bi morala zagotavljati dostojno življenje, ne glede na to, kje delavci delajo. Minimalno plačo pa bi morali določiti v skladu z nacionalnimi eh, standardi prek kolektivnih pogajanj ali pravnih zavez. Verjamem v socialni dialog, verjamem v dialog tistih, ki najbolje poznajo svoje države. Tukaj je bila predsednica zelo jasna. V tem stavku je zapisano, da bomo dobili zakonodajni akt o minimalni plači ali pa bomo to dobili na osnovi socialnega dialoga, na osnovi zavezujočih tarif. Če govorimo o možnostih, eh, ki jih ponuja 153. člen, eh, so stvari tudi jasne. To je res nekaj temeljnega, kar je smiselno. Eh, nekako ne želimo tarif strani Evropske komisije šibiti. Um, ampak kaj pa tisti ljudje, ki, nimajo, ki niso pokriti iz tega naslova? Tukaj obstajajo pomakljivosti tudi še vedno na danskem, na švedskem in o, o tem se bo pač treba pogovoriti. Yeah, ja, um, Evropski stebr, politične zaveze. Zaenkrat vam ne morem odgovoriti na to, ali bomo imeli kakšen predlog glede dostopnih stanovanj. To je vse pomembnejša tema na našem dnevnem redu. V okviru komisije smo vzpostavili tudi posebno skupino, ki združuje vse službe, ki se znotraj Evropske komisije ukvarjajo z različnimi vidiki stanovanskih vprašanj. Ne gre le za nas, gre tudi za to, da morajo države članice naprimer zagotavljati državno pomoč, zato moramo tukaj sodelovati z GD Comp, z GD Justice in tako naprej. Sodelovati moramo, tako da lahko skupaj pripravimo strategijo, s katero se bomo odzvali na vse večjo potrebo družbe. Potem vprašanje direktive, ali bi lahko imeli direktive za platformno gospodarstvo. Nova izvoljna predsednica pravi, da se bo posvetila tudi temu vprašanju. Lahko vam povem tudi to, da se nam to zdi smiselno. Ampak tukaj se moram predati volji tistih, ki so nad menoj. Razmisliti moramo o posebnostih platformnega gospodarstva. To ste dobro povedali. V pogodbah še vedno govorimo o delavcih, ne o zaposlenih. Ampak Velika razlika je med klasičnimi zaposlenimi in samozaposlenimi. To ima tudi na nacionalni ravni velike posledice za plače, za socialno varnost in za pokojnine. Zato je sedaj pred nami pomembno vprašanje, kako se bodo države članice odzvale na to, kako bodo prilagodile svoje sisteme. Lahko povem, da se vse države članice s tem ukvarjajo. To je povedal tudi gospod Radke. Ampak tukaj potrebujemo tudi evropsko razpravo. Saj ne moremo vsega rešiti v eni državi. Kaj se bo potem zgodilo, če to rešimo samo v eni državi? Potem bo nekdo izkoristil določbe, direktive za napotitve in bo pravzaprav s tem spodkopaval vaš sistem. Zato moramo vse skupaj rešiti na evropski ravni. Gospa Jongje. Evropski stebr, da. O tem sem že nekaj povedal v svoji predstavitvi, tudi ekološki prehod, nove poklicne spretnosti, seveda to je že naša prednostna naloga in novo izvoljena predsednica je dejala kar nekaj zanimivih reči v zvezi s tem. Umetna inteligenca in digitalizacija, to sta velika izziva in Tudi tukaj je predstavila kar nekaj pobud, kar zadeva minimalno plačo, v zvezi s tem sem že marsikaj povedal. Gospa Langenzipen, da nisem pristojen za zdravje, ampak seveda obstaja veliko povezav med uh, mojim resorjem in resorjem kolega iz GD Sante. Zastavili ste vprašanje v zvezi z zakonodajo. Strinjam se z vami, tudi jaz zagovarjam zakonodajo. Potem Evropska unija dejansko lahko kaj nekaj stori, lahko spremlja države članice pri izvajanju predpisov, ampak pogodba nam nalaga določene omejitve, ki jih moramo mi kot komisija, pa tudi vi kot zakonodajalec, spoštovati. Tudi o minimalni plači sem že govoril gospa Žume, Evropska agencija za delo. Ta agencija bo imela zelo pomembno vlogo. Svetujem vam, da si preberete temeljno uredbo, ki jasno navaja naloge te agencije, ki jo bomo dobili v Bratislavi. Na začetku se bomo posvečali izvajanju evropskega pravnega reda. Vedno me preseneča naslednje. Od leta 1958 ima Evropska unija precej kompleksno področje, zakonodajno področje. Vsako področje je urejeno z direktivo ali uredbo. Zadeve posodabljamo, ampak zadeve so seveda tam, ampak veliko možnosti obstaja, da pri izvajanju pride do koljufi ali zlorab. Jaz sem razočaran. Poglejmo si, kaj se je zgodilo za carinsko unijo. Eno službo smo imeli za celotno Evropsko unijo. Ko govorimo o delovnih inšpekcijah, pa je zadeva popolnoma drugačna gre tudi za vprašanje drugačnih kultur. Mislim, da bo ta agencija zelo pomembna, oblikovala bo eno kulturo in povezave med institucijami držav članic, ki se ukvarjajo s tem. Prvo srečanje upravnega sveta bo potekalo 17. oktobra in tam bo tudi predstavnik parlamenta ki bo torej, sedel v odboru. Um, minimum wage, Mr. Williamson. I... Minimalna plača, gospod Williamson. Tudi gospod Danielson je govoril o tem. Seveda se zavedam, kakšne so specifične značilnosti nordijskega modela. Lahko povem, da sem se s tem vprašanjem ukvarjal bolj kot s čimerkoli drugim v zadnjih 18 mesecih. In lahko povem, da sta vaši dve države članici tisti, ki sta v Evropski uniji najbolje organizirali svoj notranji sistem. In zato razumem, da vas sedaj skrbi, da bo evropska zakonodaja vse skupaj spodkopala. Ampak, če vprašate svoje kolege, vsi želijo biti takšni kot vi. In lahko povem, da, da me to pravzaprav znemirja. Sprašujem se, kako lahko odpravimo ta strah, ki je po mojem mnenju neupravičen. Razumem vaše mnenje in stališče. Ampak pravzaprav še nisem slišal za kakšne konkretne težave, ki bi jih imeli na tem področju. V vaših državah greste veliko dlje, delate veliko več kot mi. Uh, Zato menim, da vas to ne bi smela skrbeti, ampak ne bom pustil, da me tukaj zanese. Kot sem že povedal, kolektivno pogajanje ni ogroženo in gospa von der Leyen je to omenila tudi v svojem govoru. Poskrbeli bomo, da bo to jasno odraženo tudi v predlogu. Potem gospod Štehovski, CDFOP. To je ena od agencij, ki spada pod odkrilje našega generalnega direktorata menim, da opravljajo odlično delo na področju veščin. To je potem na voljo vsem evropskim državljanom. Gre za to, da se ukvarjajo s tem, katere veščine potrebujemo za prihodnost dela. Morda je prišlo do težave v prevodu, vašega jezika namreč ne govorim, ampak no, vi ste bili precej kritični, lahko o tem še govoriva. Potem pa še pomoč otrokom. Najbrž ste govorili o indeksaciji otroških dodatkov. Da, imamo to težavo z Avstrijo. In kaj to pomeni? Naprimer, delavci iz Češke ali Slovaške, ki delajo v Avstriji, dobijo potem nižje otroške dodatke kot avstrijski delavci. Po našem mnenju gre za diskriminacijo ki ni dovoljena. Zato smo začeli tudi z notranjim postopkom proti Avstriji. To trenutno še poteka. Potem vprašanje gospoda Danielsona. Zastavili ste vprašanje glede varnosti na delovnem mestu. Povedal sem že, da smo v zadnjih petih letih uvedli maksimalne ravni za številne rakotvorne snovi. Lahko povem, da se mi zdi zanimiva vaša zamisel, da bi poskrbeli za to, da ne bi bilo smrtnih žrtev na delovnem mestu. No, seveda, tudi tukaj bom videl, kaj bo o tem mislila naša prihodnja komisija. Ampak v vsakem primeru menim, da je to zelo pomembna, pomembna ideja. Temu ne posvečamo dovolj pozornosti. Potem gospod Mandels, govorili ste o tem, da ste starejši od 50 let in govorili ste o starejših državljanih ter tako imenovanem srebrnem gospodarstvu. Statistični podatki kažejo, da gremo tukaj v pravo smer. Odstotek oseb, ki potrebujo pomoč, se je zmanjšal iz 25 odstotkov na 18 odstotkov. Ampak vseeno bi rad poudaril, da se mi zdi srebrno gospodarstvo pomembno na nikogar ne smemo pozabiti. To je pomembno tako moralno, pa tudi zato, ker si ne moremo privoščiti, da bi pozabili na koga. Če pogledamo, kakšen je trg v Evropski uniji, vidimo, da primankuje ljudi v številnih sektorjih. Škoda je, da ne bi izkoristili potencijala, ki ga imamo na voljo. Treba je vključiti tudi starejše osebe, tudi invalide, ki potrebujejo morda malo pomoči, ampak so še naprej zmožni delati. Potem so tu Romi. Na stotine Romov ni zaposlenih. Gre za izgubo človeškega kapitala. In zato bomo morali skupaj z državami članicami poskrbeti tudi za to, da bodo vse te skupine državljanov aktivne. Tudi staranje je zelo pomembno, seveda. Strinjam se s tem, kar ste povedali. Potem vprašanje zakonodaje za digitalizacijo. Gospod Salva, mislim, da sem na to že odgovoril. V govoru so omenjena še posebej majhna podjetja. Zato menim, da se novo izvoljena predsednica zaveda, kakšne so potrebe majhnih, majhnih in srednjih podjetij. Potem gospod Mađurino, govorili ste o politikah za starejše in brezdomce. O tem sem govoril. Mislim, da sem že povedal, kaj lahko naredimo na področju minimalne plače. Potem gospa Pingevičuti, govorili ste o stebru. Zakaj menim, da je tukaj akcijski načrt dobra zamisel? Seveda, pozorno spremljamo to, kar počnejo države članice trenutno prek evropskega semestra. Za vsako državo članico tukaj obstaja povezava s zahtevami iz stebra. Tukaj imamo potem tudi socialni semafor, ki jasno kaže na to, kje so države članice. Ampak ja, morda bi bil akcijski načrt zares koristen. Imamo tudi evropsko zakonodajo ki smo jo sprejeli na različnih področjih. Potem pa bomo lahko s tem pogledali še, kaj počnejo države članice. Nujno je, da razmislimo o tem, kako poteka upravljanje, notranje upravljanje, kako so se organizirale države članice, kako zagotavljajo, da se izvaja stebr. Mislim, da prihajate iz Litve in Litva je dober primer. Tukaj ima Litva konkreten organ, vladni organ, ki skrbi za to, da se izvaja stebr na vseh področjih. Mislim, da je to dober zgled. Potem minimalni prihodek, seveda tukaj to ni enako kot minimalna plača. Tukaj moramo razmisliti o tem, kaj lahko naredimo na evropski ravni. Organizirali smo študijsko skupino, ki nas povezuje tudi z državami članicami. In upam, da bomo lahko tukaj dosegli napredek v okviru naslednje komisije. V drugi polovici prihodnega leta bo Nemčija predsedovala svetu in mislim, da se bodo tudi oni zelo zauzemali za to, da naredimo korak naprej na tem področju. Tudi trenutna nemška vlada si prizadeva za to. Ne vem točno, ali bo komisija sprejela kakšno konkretno pobudo ali ne, ampak vem, da se bo tukaj veliko dogajalo. Potem jamstvo za otroke, otroke, gospa Holmes, Tukaj se lahko ponovno sklicujem na govor novoizvoljene predsednice. Nova predsednica komisije pravi, da bo podpirala vse otroke, otroke in zato vzpostavila jamstvo za otroke. Tukaj bo podprla Evropski parlament. Skupaj bomo zagotovili, da bodo vsi otroci imeli dostop do osnovnih pravic, naprimer do izobraževanja in zdravstvene oskrbe. Potem šest milijonov evrov za otroke, no tega predsednica komisije ni omenila. To bo potem odvisno od trialoga. Še nekaj bi rad povedal o tem, čeprav grem morda s tem že malo predaleč. Nisem prepričan, da bi tukaj morali zagotoviti, da vsaka država članica, da bi tukaj morali zagotoviti, da vsaka država članica poskrbi, da se del sredstev uloži v ta namen. Ampak nekatere države članice imajo tukaj manjše ovojnice. Morda otroci pri njih niso na prvem mestu oziroma ena od njihovih prioritet. Zato bi morali poskrbeti, da se to zagotovi takrat, ko je to potrebno. Ampak o tem lahko govorimo kasneje v okviru trialogov. Potem svet za delo. Tukaj lahko povem, da smo pripravili priročnik, s katerim pojasnjujemo, kako je potekalo delo takšnih svetov v zadnjih letih. Tukaj se posvetujemo tudi s socialnimi partnerji. Zanima nas, ali so pripravljeni iti korak dlje ali ne. Ampak zaenkrat sindikati in delodajalci še niso dosegli dogovora glede tega, kakšna bi bila najboljša pot za naprej. Tukaj se moramo posvetovati z njimi glede morebitnih korakov v prihodnje. In potem še vprašanje napotitev. da pripravili bomo poročilo še v okviru trenutne komisije glede obstoječe direktive. Potem pa bomo videli, kako bo z novo direktivo. Najprej jo bo treba izvajati. Maja prihodnje leto bo to in potem bomo videli, kako bodo države članice to direktivo izvajale. Komisija pa že pripravlja tudi smernice glede novih določb za napotitve delavcev. Gospod poročevalec je tukaj opravil zelo pomembno nalogo. Besedilo je sedaj na voljo, prevajamo ga in imamo tudi skupino držav članic, ki vse skupaj pregledujejo. Države so že zastavile zelo veliko vprašanj. Čaka nas še veliko dela v prihodnih mesecih. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Opravili ste odlično delo v različnih jezikih ste odgovorili na vsa vprašanja. In ura je 11:47, odlično. Najlepša hvala za vašo predstavitev, hvala za vse odgovore na zastavljena vprašanja. Lahko povem, da se vsi veselimo nadaljnega sodelovanja z vami. Dragi kolegi, bomo kar nadaljevali s predstavitvijo študije Evropska unija in Mednarodna organizacija dela oblikovanje prihodnosti dela. Najprej bom dala besedo, besedo avtorju raziskave, ki bo predstavil to študijo, in sicer gospodu Francesku Pastoreju. Profesor, izvolite. Uh, Thank you. Uh, uh, it's pleasure here. Najlepša hvala. Res mi je v čas, da sem tukaj med vami, da lahko predstavim našo študijo. Mislim, da je ta raziskava zelo koristna. S tem lahko pojasnimo, kakšen je splošen odnos med Evropsko unijo in Evropsko komisijo ter mednarodno organizacijo dela gre za enega glavnih akterjev na mednarodnem parketu, še posebej na področju socialnih težav, pa tudi trgov dela. Sedaj gremo lahko kar na naslednjo prosojnico. Najprej bom predstavil samo strukturo naše študije? Zelo na hitro. Rad bi se osredotočil predvsem na zadnji del študije, ki govori o prihodnosti dela. Potem bom na kratko predstavil zgodovino, kako se je skozi zgodovino razvijal odnos med Evropsko unijo in mednarodno organizacijo dela. pri vsakem ob teh, od teh obdobij smo opisali zgodovinski kontekst, pa tudi rezultate sodelovanja med obema institucijama. In potem v zadnjem delu svoje predstavitve, ki se upada z zadnjim delom našega poročila, bom govoril o prihodnosti dela. Pogosto govorimo o evoluciji 4.0, ne o revoluciji mi smo malo manj dramatični kot nekatere druge študije. Potem bom spregovoril še o motivaciji, o razlogih za to. Radi bi obeležili stoto obletnico delovanja mednarodne organizacije dela. Obenem smo s tem želeli obeležiti tudi 60-letnico sodelovanja med Evropsko unijo in mednarodno organizacijo dela. Sodelovanje se je začelo takrat, ko je bila, se je začela takrat, ko, ko je, se je začela natanko eno leto po podpisu rimske pogodbe. Takrat sta Evropska unija in moč začela prvi sodelovati, ampak sodelovanje je bilo neformalno. To sodelovanje je bilo zelo pomembno pri oblikovanju evropskega socialnega modela. v zadnjih šestdesetih letih, pa še posebej v zadnjih dvajsetih letih, je bilo to sodelovanje zelo pomembno. Tudi naša študija kaže, kakšni so bili rezultati tega sodelovanja, takšnih skupnih sestankov. Obe, obe instituciji sta si močno prizadevali za takšno sodelovanje. Naša študija zato podaja alternativen pogled na Evropsko unijo. Nekateri menijo, da je Maastrica, da Maastrica pogodba predstavlja tisti temelj Evropske unije, finančno in davčno stabilnost. Ampak tukaj moramo pogledati še drugo plat, socialno dimenzijo Evrope. Evropo, pogledati moramo na Evropo, ki želi izboljšati delovna mesta, ki želi zagotoviti dobra delovna mesta, treba je zagotoviti kakovostno delovno silo, kakovostno proizvodnjo. V svoji študiji zato želimo predstaviti temelje tega razvoja na področju sodelovanja med obema institucijama. Kakšna je bila naša metodologija? Mm, kakšne vire smo tukaj uporabili. To je bila prva študija, ki se je posvetila to vrstnemu sodelovanju. Zato tukaj nismo imeli veliko sekundarnih virov. Preučili smo naprimer zapisnike sestankov na visoki ravni med Evropsko unijo in modom. pregledali smo zapisnike sestankov, kjer so govorili o glavnih socialnih težavah. Potem smo tukaj govorili tudi z tistimi zelo pomembnimi osebami, ki so bile zadolžene za to sodelovanje. Na podlagi teh intervjujev smo te potem pridobili veliko informacij, ki jih ni mogoče dobiti nikjer drugje. Zato je naša študija zelo unikatna. Upamo, da bomo s tem prispevali tudi k nadaljnim raziskavam na tem področju. To je zelo pomembno, če želimo izpostaviti, kako pomemben je evropski socialni model. Tukaj bi rad izpostavil še nekaj. Pri vsakem, pri vsakem poglavju smo opravili normativno analizo. Najprej smo na splošno predstavili politične domneve, potem pa smo jasno ponazorili tudi to, kako so se vse te politične zamisli potem res vključile v agendo Evropske unije, kako so bile te zamisli vključene v številne pomembne dokumente Evropske unije. Prvi del našega sodelovanja se je začel že leta 1958. Na začetku je šlo predvsem za neformalne sestanke. Takrat je bila mednarodna organizacija dela nekakšna agencija Evropske unije. Takrat se je Evropska unija bolj osredotočala na notranji razvoj. Evropska unija je postajala vse pomembnejša tudi na mednarodnem parketu pomoči in pomoči državam v razvoju, ampak takrat niso imeli ne dovolj znanja, ne dovolj sredstev za pomoč tretjim državam. Zato je pravzaprav mednarodna organizacija dela takrat odigrala nekakšno vlogo Agencije Evropske unije za zunanje zadeve. Evropska unija je začela vključevati mod tudi v notranje delo. Sveda nekoliko kasneje. To bomo videli na naslednji prosojnici. Najprej sta imeli obe instituciji več neformalnih sestankov, potem pa sta organizirali tudi vse bolj formalne sestanke. Tako sta se instituciji najprej neformalno spoznavali. Ampak še vedno lahko rečemo, da je bilo to obdobje, ko sodelovanje še ni bilo formalizirano. Najpomembnejši dokument, v katerem lahko, lahko, vidimo, lahko vidimo, kakšen je bil vpliv moda, je dokument gospoda Žaka Delorja, beli dokument, bela knjiga takratnega predsednika Evropske komisije Žaka Delorja. Ta dokument govori o rasti in konkurenčnosti v Evropski uniji. To je tisti konkreten dokument, iz katerega lahko vidimo, kakšen je bil vpliv mednarodne organizacije dela in kako je potekalo sodelovanje. Tukaj se sedaj ne bom spuščal v podrobnosti. Rad sem želel samo ponazoriti, kateri so bili tisti glavni koraki sodelovanja. Želel sem pokazati, koliko truda sta obe instituciji uložili v to sodelovanje. Tukaj lahko vidimo, kako je potekalo sodelovanje tekom let. Potem sledi naslednje obdobje med letoma 2000 in 2007. Evropska unija in MOT sta tukaj začeli tudi bolj formalno sodelovati. Začeli sta organizirati sestanke na visoki ravni, ki so postali precej pogosti. Tako so se na teh sestankih srečevali vodilni predstavniki Evropske komisije in mednarodne organizacije dela. Romano Prodi eh, se je takrat sestavil tudi z direktorjem oziroma predsednikom mednarodne organizacije dela in predsednikom komisije. In potem, ko je postalo delo bolj formalizirano, sta se obe instituciji odločili, da bodo ti sestanki organizirani na redni ravni. To je razvidno tudi iz zapisnikov samih sestankov. tako je postalo sodelovanje še pomembnejše in je še bolj prispevalo k oblikovanju evropskega socialnega modela. V tem novem obdobju je MOD zelo pomagal Evropski komisiji, naprimer na področju trajnostnega razvoja. Sedaj se ne želim spuščati v podrobnosti, glede tega, kakšne so bile takratne težave. Ampak v poročilu smo jasno zapisali, kakšne so bile glavne teme teh razprav. Tudi za nas, raziskovalce, je zelo pomembno, da vidimo, kakšen je bil napredek sodelovanja med komisijo in modom. Zato menim, da je res dobro, da preberete to poročilo in samo študijo. Tudi tukaj lahko vidite nekaj podrobnejših podatkov o sestankih v tem obdobju. Leta 2007 pa sta instituciji naredili še korak naprej. Takrat je prišlo do gospodarske krize zato se je sodelovanje osredotočalo predvsem na brezposelnost med mladimi. Evropski parlament, v katerem smo tudi danes, je takrat podal pomemben predlog o jamstvu za mlade. Na podlagi te študije in na podlagi pogovorov s pričami oziroma tistimi, ki so sodelovali, uh, pa lahko vidimo, da je to predlagala tudi mednarodna organizacija dela. Zato lahko rečemo, da je ta organizacija res pomembno prispevala tudi k izvajanju jamstva za mlade v evropskih državah. Če gremo sedaj naprej. V naslednjih letih pa se je to sodelovanje preusmerilo predvsem na vprašanje prihodnosti dela. To je sedaj tudi glavna tema razprav med obema institucijama. Stopnja brezposobnosti med mladimi je sedaj skoraj enaka kot pred krizo. Zato lahko sedaj na vse skupaj pogledamo bolj optimistično. Sedaj se lahko posvetimo tveganjem in priložnostim prihodnosti dela. Digitalizacija pomembno spreminja ekonomsko strukturo držav. Nekatere akademske študije so tukaj precej dramatične. Govorijo o tem, da bo prišlo do motenj na trgu dela zaradi industrije 4.0. na tej prosojnici lahko vidite rezultate nekaterih glavnih študij, študije Frejna in Osborna. Oni menijo, da bo uničenih kar 47 odstotkov vseh delovnih mest. Potem nekatere druge študije so pokazale, da bodo številne številne dejavnosti oziroma pravila na delovnih mestih postala digitalizirana. Takšni so rezultati nekaterih pomembnih študij. Vse kaže na to, da se bodo delovna mesta s časom spremenila, ampak le manjši delež delovnih mest bo izginil. Mi menimo, da bo šlo za približno 10 odstotkov da, gre za motnjo na trgu dela. Ampak industrija 4.0 je takšna kot druge industrije, industrije oziroma revolucije. Prišlo bo tudi do novih delovnih mest, do inovacij, ki bodo zmanjšale stroške dela. Tako bo mogoče razviti nove modele proizvodnje ne bo torej prišlo le do motnje na trgu dela. Nasplošno bo prišlo tudi do vzpostavljanja novih delovnih mest. Mi smo se v študiji seveda osredotočili predvsem na politične vidike. Ampak če pogledamo tudi raziskave mednarodne organizacije dela in Evropske komisije na tem področju, potem vidimo, da je treba izboljšati naložbe. Hitrejše kot bodo inovacije, hitreje bomo lahko naredili korak naprej, hitreje bomo dobili nova delovna mesta, tako se bomo premaknili od moten delovnih mest, moten na trgu dela do vzpostavitve novih delovnih mest. To je naš cilj. Želimo narediti korak naprej. Treba je pospešiti hitrost inovacij, tako da bomo lahko čim prej dosegli fazo vzpostavitve novih delovnih mest in vse skupaj pospešili. Uh, Naše glavno priporočilo je naslednje. Evropski socialni model je najboljši način za soočanje z eh, industrijsko revolucijo. No, eh, poročilo ima več kot 100 strani, gre za bogato analizo. Jaz sem skušal nekako povzeti vsebino te študije. Ob zaključku bi želel eh, omeniti še nek aspekt, ki se mi zdi pomemben. In sicer socialni dialog je zelo pomemben tudi pri odnosu med ILO in pa komisijo. Socialni partneri lažje izvajajo naše odločitve in to je pomemben vidik tega sodelovanja. Še ena pomembna točka. Sredstev ni dovolj, virov ni dovolj, potrebovali bi več informacij o tem. občutek imam, da se države članice ne zavedajo pomembnosti teh tem in teh razprav. Pogosto govorimo o prihodnosti dela, ampak države članice se ne zavedajo dejstva, da se ILO, Evropska komisija in pa druge institucije že pripravile številna priporočila, ki bi lahko znižala tveganja in povečala priložnosti za industrijo. Zato bi se zauzel za to, da imamo več informacij o teh temah, prav tako pa jih moramo vključiti v medije. V medijih bi te teme morale biti bolj prisotne. Treba je pokazati tudi to stran medalje, mm, stran Evropske unije, ne pa samo stran Eh, ekonomsko-monetarne stabilnosti. Mislim, da bi potrebovali neke vrste evropski semester za socialne probleme. Zakaj pa ne? Nekako bi morali zastaviti socialne cilje v evropskem semestru za vsako državo. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, profesor Pastore. Sedaj pa dajem besedo gospe Ferboven, ki jo lepo pozdravljam. Izvolite. Hvala. Spoštovani evropski poslanci, kolegice Evropske komisije, ko, gospe in gospodje, hvala, da ste me povabili. Sem direktorica Evropskega urada um, Evrops, um, pisarne ILO v Bruslju. Um, in hvala, da ste me povabili na to srečanje, ki je posvečeno 60. obletnici našega sodelovanja. E, to srečanje poteka v pravem času, kajti vi ste začeli za novim mandatom v Evropskem parlamentu. Pomembno pa je to tudi zato, ker mednarodna organizacija dela letos praznuje 100. obletnico svojega delovanja. Uh, zgodovina ILO je daljša kot pa zgodovina Evropske unije. Ampak naši eh, dve zgodbi se pogosto prepletate. Mednarodna delovna organizacija, mednarodna organizacija dela je bila ustanovljena za m, mm, pogodbo iz Versaja, ki je bila sprejeta po vojni, ki je opustošila Evropi. Um, takrat smo univerzalni mir postavili v samo srčiko našega poslanstva. In tukaj ne gre samo za mir med narodi, ampak gre tudi za mir med narodi organizacijami delavcev in eh, delodajalcev. Po novem uničujočem konfliktu je bila Evropa združena, rodila se je Evropska unija, ki se je vrtela okrog podobnih idej in logike. Podarili smo, da je socialni dialog v DNA evropskega socialnega modela in pa mednarodne organizacije dela. Zakaj sem želela spomniti na ta razon detre za naše organizacije? Mislim, da bi se tega morali stalno spominjati. Ob Obe institucije se v tem trenutku soočata z izzivami, z, z izzivi na trgu dela. Mm, in pri soočanju s temi izzivi bomo morali razmisliti tudi o naših koreninah. Um, ko gre za sodelovanje med našimi institucijami uh, in um, torej tukaj. Um, se to sodelovanje izraža predvsem eh, v visokih delovnih standardih, ki so najvišji po svetu. Te standarde pripravljajo v ILO in sicer vlade in pa predstavniki delodajalcev in pa delavcev. 187 eh, držav članic, potem, ko so ti standardi ratificirani, pa postanejo zavezujoči inštrumenti. In kot je povedal gospod Korčer, eh, so to minimalni standardi, eh, ki pa potem veljajo za celotno skupnost članic mednarodne organizacije dela. Eh, no, tukaj ne gre samo za zakonodajo, obstajajo tudi priporočila, politična priporočila, orodja, najboljše prakse in tako naprej. Vse to Širjenje tega spodbujamo s pomočjo konvencij in priporočil. Še nekaj besed o sodelovanju, da dopolnim študijo. Po 60 letih sodelovanja med našima dvema institucijama lahko rečem, da se je to sodelovanje poglobilo, eh, se razširilo in postalo bolj učinkovito. Eh, pregled ponuja pregled tem našega sodelovanja, eh, se pravi, tukaj gre sedaj tudi za globalne razdelalne verige, za migracije. Eh, če bi vse to vključili v to študijo, bi se število strani te študije podvojilo. Sodelovanje je postalo tudi bolj intenzivno. Eh, gospod profesor je že omenil, da imamo srečanja na visoki ravni, ta so sedaj organizirana bolj redno. Gre za um, visoke predstavnike komisije in pa Evrop, Evropske organizacije dela, mednarodne organizacije dela. Um, sodelujemo z direktoratom za zaposlovanje, sodelujemo pa tudi z drugimi, recimo za trgovino Mare, eh, Defko in tako naprej. Eh, vsi predstavniki vseh teh generalnih direktoratov sodelujejo na naših srečanjih na visoki ravni. Sodelujemo pa seveda tudi z predstavniki Evropskega parlamenta, z vašim odborom in to redno in sodelujemo tudi z drugimi odbori v Evropskem parlamentu, za DV, za FAM, za INTA in tako naprej, LIBE tudi. Sodelujemo pa tudi z drugimi institucijami, recimo z ekonomsko-socialnim odborom in pa z agencijami, kakor je omenil tudi gospod Korte. Tudi z Evropskim organom dela imamo ad hoc svetovalno skupino, kjer mednarodna organizacija dela sodeluje kot uh, strokovni opazovalec. Vse to so konkretni primeri našega podlobljenega in intenzivnega sodelovanja. Eh, rekla bi, da se je naše sodelovanje v zadnjih 60 letih tudi poglobilo. imamo tehnično sodelovanje. Evropska komisija je postala glavni donator tehničnega sodelovanja za mednarodno organizacijo dela. Tudi tukaj se je naše sodelovanje poglobilo pri mednarodni nekih trgovinskih sporazumih um, so sedaj recimo standardi dela in pa drugi etični standardi pomemben del teh sporazumov. In ILO si je zelo uh, prizadevala za spodbujanje teh uh, osrednjih jedrnih standardov. Uh, Eh, gre za eh, prisilno delo, gre za delo otrok, gre za enake priložnosti, gre za boj proti diskriminaciji in gre za um, kolektivne pogodbe ter pravico do združevanja. Vse to so ključna načela, ki so zdaj vključena v trgovinske sporazume. Torej, to sodelovanje je zelo pomembno za ILO. Z Evropsko unijo sodelujemo tudi na številnih drugih mednarodnih forumih, kot je recimo G20. To je pomembno tako danes, kakor tudi za prihodnost. Eh, no, v Evropski uniji imate sedaj stebr socialnih pravic, tukaj je potrebno polno izvajanje. No, študija je bila objavljena maja, uh, ilo pa vz, sedaj potem uh, eh, pripravlja tudi izjavo o prihodnosti dela. In to bodo smernice za naše nadaljno sodelovanje. In na nazadnje bi želela to priložnost izkoristiti tudi zato, da pokažem nekaj konkretnih načinov našega sodelovanja. Želela bi podati priporočila glede tega, kako bi lahko še nadaljno razvili naše sodelovanje. V preteklosti smo Eh, izmenjavali naše raziskave, statistiko, informacije o, uh, informacije o, mm, iz um, mehanizma za nadzor nad spoštovanjem uh, mednarodnih uh, standardov dela, potem uh, preden delegacije obiščejo določene države, si o tem medsebojno poročamo mednarodne delovne standarde pa uporabljamo tudi v naših dokumentih, zakonodaji in drugih eh, dokumentih. Naj zaključim. Sodelovanje med našima institucijama in prizadevanje za dostojno delo je nekaj, kar bo ostalo pomembno danes in jutri, tako v Evropski uniji, kakor tudi zunaj nje. Hvala lepa, sedaj pa se veselim nadaljne izmenjave mnen. Hvala lepa obema gostoma za njuni predstavitvi. Sedaj pa dobijo besedo koordinatorji za ELS, gospod Ratke, ki pa ga ne vidim v dvorani. Gospa Jongeris v imenu SD. Hvala lepa za predstavitev vaših študij. pričakovala tudi za to, da ste povedali, kakšne so možnosti sodelovanja z vašo agencijo v tem odboru, pa tudi v celotnem Evropskem parlamentu. Jaz uh, imam kar nekaj izkušenj z delom ILO in vaše delo zelo cenim. Imam vprašanje v zvezi z izjavo ki je bila sprejeta na zadnji konferenci ILO o prihodnosti dela. Spraševala sem se naslednje. Torej, ILO zelo poudarja sodelovanje vseh deležnikov, vseh partnerjev pri tem sodelovanju. No, nove oblike dela uh, so v veliki meri digitalizirane. To privede do večjega števila samozaposlenih ljudi. No, in uh, zanima me, kako je z zagotavljanjem pravic v, na področju um, digitalizacije, kako je tam z socialnimi pravicami, dopustom in tako naprej. Vi ste govorili o prihodnosti dela, tako konkretnega dela, kako tudi v digitalnem svetu. Zanima me, če imate kakšne predloge v zvezi z v zvezi s tem, da bi zagotovili tukaj odgovornost vseh deležnikov, vključno za delodajalci. Pozabila sem eh, povdariti, da je čas za govor dve minuti. Prosim, da se omejite na ta čas za govor. Gospod Pislaru. Hvala lepa, čestitke za to obletnico. Upam, da bo obletnic še veliko več. Zahvaljujem se vam v imenu skupine Renew. Študija je zelo koristen dokument, eh, ki nam bo pomagal tudi pri sprejemanju naših političnih odločitev. Skupina Renew Europe si želi moderne Evrope ki mora temeljiti na zdravem gospodarstvu in pa na močni socialni razsežnosti. Eh, z pametno zakonodajo lahko pomagamo tako delavcem, kakor tudi delodajalcem. Prav tako verjamemo v politiki, ki mora temeljiti na dejstvih in podatkih, ampak ko gre za prihodnost dela, imamo praviti z kar velikim številom špekulacij. Gospod profesor je govoril o tem, da kakšne vse špekulacije tukaj obstajajo. Ampak trenutni izziv ni zgolj to, da preživimo. Pravzaprav bi morali žeti prednosti tehnološkega razvoja in bi se morali s pomočjo tehnološkega razvoja boriti tudi proti socialnim problemom, s katerimi smo soočeni. Uh, Imamo torej prvi, eh, kru, prvi skupek problemov na področju socialnega dialoga. Eh, drugič pa se moramo osredotočiti na prihodnost, zato da bomo strateško gledano lahko vedno korak eh, spredaj. To je pravzaprav pametna politika, ki si jo želi Renew Europe. Zato me zanima, Kaj imate v mislih, ko gre za dekarbonizacijo, podnebne spremembe, krožno gospodarstvo, eh, potem eh, veščine, eh, ustvarjanje delovnih mest v industrijah, kot so IKT, potem dela na platformah in tako naprej. In pa še sektor oskrbe in pa zeleni sektor. To so sektori prihodnosti, kjer moramo biti vedno korak naprej. Hvala v imenu zelenih.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 bom predstavil problemi s tolmačenjem. Badanja v oparčju o metodologiji. Najlepša hvala. Da, pomembno je, da se tukaj upošteva uporabljeno metodologijo in da se upošteva to sodelovanje v preteklosti. Saj je zgodovina najboljša učiteljica. Sedaj pa se sprašujemo, kakšna bo prihodnost, kakšna bo prihodnost dela. problem with the translation. So I don't know if it's technical. Imamo probleme z tolmačenjem. Prosim, če lahko še enkrat začnete. Upam, da bomo odpravili problem do takrat. Še vedno imate na voljo dve minuti. E, v związku s tem e, kieruje. E,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 Govorimo namreč samo o priložnostih. Kakšne so te grožnje? Gue, be... V imenu Gue, gospa Haibi. Bonjour, merci beaucoup pour cette. Pozdravljeni, hvala lepa za vašo predstavitev. Veliko ste govorili o socialnem dialogu. Dejali ste, da je socialni dialog del DNK-ja socialnega modela v Evropi. V vašem poročilu je na strani 106 celo poglavje, ki govori o tem, da bi morali zagotoviti novo dinamiko pogajanjem, kolektivnim pogajanjem. Govorite o tem, da se v Evropi to veliko uporablja, vendar da je tega vedno manj. Ne govorite o tem, zakaj prihaja do tega krčenja, uporabe mm, kolektivnih pogajanj. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, kajti gre za sodelovanje med mednarodno organizacijo dela in EU pri vašem poročilu. Zanima me, kaj menite o teh eh, vrčevalnih politikah, ki se uporabljajo v okviru evropskega semestra. Zaradi tega so delavci v vedno slabšem položaju. To vodi seveda tudi do paca socialnega dialoga v poročilu govorite tudi o tem, da platforme prispevajo k manjši uporabi socialnega dialoga. Govorite o tem, da. Delavci, ki delajo za platforme, niso običajni delavci, kot jih poznamo iz preteklosti. In pravite, da bi morali spodbujati nove oblike organizacije delavcev tukaj. V tem trenutku se delavci mobilizirajo povsod po Evropi. Delavci deliveruja, naprimer, ki hrano dostavljajo na kolesih, se organizirajo. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti v zvezi s platformami, ki se otepajo odgovornosti na področju obdavčevanja ali delovnopravne zakonodaje? Kako bi lahko pomagali delovcem, da se organizirajo v smislu tradicionalnih sindikatov? Hvala. Hvala, sedaj pa dajem besedo še ostalim poslancem. Če bi želel še kdo besedo, prosim, da se javite. Mm nihče drug se ni javil k besedi, sedaj dajem besedo spet našima gostoma, najprej gospodu profesorju. Thank you, chairman. Um, uh... Hvala. Vsa vprašanja so zanimiva. Upam, da sem si uspel vse zapisati. Najprej kakšna politična priporočila bi lahko podali za delodajalce? E, torej, jasno je, da bi morali delodajalce bolj vključiti v sprejemanje politik. Ti so namreč glavni akter, ko gre za izvajanje novih tehnologij. Oni bi morali več prispevati k temu. Pomembno je, da delodajalci razumejo, da njihova naloga ni samo proizvodnja. Podjetja bi morala postati tudi prostor za usposabljanje mladih ljudi, mladi ljudje bi se tam morali učiti nove tehnologije. V poročilu veliko govorimo o dvojnem načelu, dual principle. Torej, to je treba upoštevati v vseh ravneh izobraževanja, ne samo v srednjih šolah, ampak tudi eh, v univerzah. Eh, Is a guide eh, for for uh, um, uh, diffusion of uh, VTC. Um, skratka, tukaj je treba upoštevati ta dvojni princip v kar največjem številu izobraževalnih uh, ravni, tudi na področju industrije. No, um, podjetja niso samo proizvodne institucije ali prostor za usposabljanje, več bi morali tudi inovirati, um, poskrbeti za inovacije. Za inovacije. No, podjetja posedujejo pomembno znanje, gre za znanje o podjetništvu. Podjetništvo pa je seveda pomembno za ustvarjanje in razvijanje novih delovnih mest. Podjetja bi tukaj morala postati bolj aktivna. Na nje bi morali pritisniti, zato da bi podjetja eh, bolj skrbila za inovacije in pa da bi širile širila znanja o podjetništvu. Ko gre za prihodnost dela, ja, tukaj so primerne številne različne politike. Jaz sem omenil samo nekatere izmed njih. Pomemben vidik je zaščita kakovosti delovnih mest. Če bomo zaščitili kakovost delovnih mest, bodo podjetja tudi skrbela za inovacije, razvijala bodo visoko kakovostna delovna mesta, ne pa da samo nižajo strošek dela. To ni nikoli mm, pot do inovacij. Nekdo je spraševal tudi o možnih tveganjih pri novih uh, oblikah dela. Mi veliko razpravljamo o tveganjih platformnega dela, In s tem odgovarjam tudi na zadnje vprašanje. Eh, platformno delo podrobno obravnavamo v naši študiji. Torej, tudi njihove predstavnike bi morali bolj vključiti v kolektivne pogodbe, eh, status pa bi morali spremeniti iz samo zaposlitve v zaposlene. S tem bi mm, tam zaposleni postali del kolektivnih pogodb v zadnjih letih je prišlo kar nekaj, do kar nekaj poskusov tega, da bi zmanjšali, da bi zmanjšali pomen sindikatov v delu. Important to find a representation in the unions to defend better their rights